Spoštovane kolegice in kolegi, prisrčno dobrodošli na našem sestanku. Danes jutrem bomo ponovno imeli sestanek, potem ko smo včeraj imeli maraton pri glasovanju. Danes so pred nami dva zelo pomembna poročila, ki jih bomo še obravnavali. Gre za standarde emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila in eh, tudi za industrijske emisije. Danes smo se ob 9. uri sestali s koordinatorji, kar zadeva sklepe, pa jih bomo posredovali v pisni obliki. 23. točka industrijske emisije, celovito preprečevanje onesnaževanja. Z nami je tudi poročevalec, to je gospod Holger Kramer. On se je zelo podrobno posvetil tej tematiki, zato bo najprej uvodoma predstavil omenjeno poročilo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dobro jutro vsem skupaj, kolegice in kolegi. Direktiva o industrijskih eh, emisijah lahko povem, Eh, da smo eh, poleg označevanja živil eh, sedaj se ukvarjali še z enzimskimi esijami in to je res zelo pomemben projekt. V prvi obravnavi smo to poročilo sprejeli, sedaj pa smo v drugi obravnavi. V prejšnjem mandatu smo to opravili v prvi obravnavi, zakaj pa je sedaj to ponovno na dnevnem redu? Zato, ker si je svet vzel kar nekaj časa, da je predstavil svoje dokončno stališče. Poleg tega pa smo morali eh, čakati, da je vstopila v veljavo Lizbonska pogodba. Gre za nov komitološki postopek, kar pomeni, da potrebujemo soglasje strani parlamenta in sveta. Tako da smo danes v drugi obravnavi tega poročila. Naj vam na kratko orišem dejansko stanje, ker eh, verjetno vsak eh, ne pozna vse podrobnosti, zato bi bilo dobro, da vemo, kakšno je dejansko stanje stvari in kje se nahajamo v tem trenutku. Več kot 50 eh, tisoč industrijskih obratov v Evropski uniji je zajeto z omenjeno direktivo. Potrebno je vedeti, katere okoljske zahteve morajo izpolnjevati omenjeni industrijski obrati. Veste, da je to tako imenovana direktiva IPCC, ampak da je izvajanje na tem področju nekoliko omejeno. Zakaj? Zato, ker je sam cilj te direktive, da se uporabi najboljša razpoložljiva tehnologija. In to morajo industrijski obrati upoštevati. Kar zadeva obstoječo direktivo, pa smo žal ugotovili tudi naslednje. Prožnost, ki se zagotavlja in industrijski obrati eh, tudi nejno potrebujejo, to je prožnost, eh, ki jo ta eh, direktiva omogoča, ampak danes to zlorablja. Gre za to, da industrijski obrati to veliko krat izkoriščajo, in eh, da iščejo številne razloge, recimo tudi določeni odstavki, ki predstavljajo izjemo v tej eh, direktivi, so pravno upravičljivi in ravno zato se to zlorablja, kot sem že rekel. V prvi obravnavi smo v Evropskem parlamentu poiskali določeno pot, določena orodja, ki naj bi nam tudi omogočila, da bi uporabo najboljše razpoložljive tehnologije organizirali veliko bolje, kot je to veljalo do sedaj. Imeli smo tako imenovano Evropsko varnostno mrežo, kjer smo upoštevali tako imenovane minimalne standarde. Določili naj bi jih v Bruslju. Potem pa gre za to, da od eh, teh standardov industrijski obrati ne smejo odstopati. Dosegli smo uh, tudi v prvi obravnavi soglasi, zato se zahvaljujem kolegom. Evropski parlament je bil tukaj zelo prepričljiv in uspešen. Ker pa zadeva eh, stališče sveta, smo tukaj eh, nekoliko razočarani, ker svet sploh ni sprejel tega stališča oziroma ga je kar zavrnil. Stališče sveta samo po sebi, če se zdaj to pogledamo veliko bolj podrobno, ne gre več eh, tukaj samo za okoljsko zakonodajo, ampak gre samo za zelo dolg seznam izjem. Če povzamem, gre za to, da imamo na eni strani stališče parlamenta iz prve obravnave, potem pa stališče sveta in tukaj smo na popolnoma nasprotnih bregovih. Tako da je pred nami vse prej kot eh, enostavna naloga. Uveljaviti moramo okoljsko zakonodajo, poskrbeti moramo za to, da se izboljša sedanji status quo. Seveda sem v luči tega dogodka lahko povem, eh, da nisem oddaljen od realnosti, da nikakor nisem sanjač, ampak sem realen. In ravno To sem podaril tudi v tem poročilu. Govoril sem, da Evropska varnostna mreža iz eh, prve obravnave se mora spremeniti, da imamo minimalne standarde, to je naše načelno vprašanje. In v osnutku poročila sem ta predlog nekoliko prilagodil. Temeljna ideja je, da se minimalni standardi še enkrat eh, izpostavijo. In eh, lahko povem, da ste me številni spraševali, zakaj potrebujemo pravzaprav sploh te minimalne standarde. Uh, če gre za to, da ne bi uveljavili koncepta najboljše razpoložljive tehnologije. Veliko krat slišimo nepravične argumente, da so to nemške zamisli, nemški predlogi, ki ne bi sedaj uveljavili na evropski ravni. Ampak meni se zdi, da mora biti v interesu vseh nas, ki smo tukaj, da zagotovimo enake konkurenčne pogoje. Namreč pri obratovanju industrijskih obratov v Evropi, v V tem trenutku tega nimamo. Imamo države članice, ki imajo zelo stroge zahteve za industrijske obrate na eni strani, potem pa imamo eh, druge industrijske obrate, ki upoštevajo načelo le sfer. Tako da res potrebujemo te minimalne standarde. To bo naš eh, instrument, ki nam bo omogočil, da bomo zakonodajo bolje izvajali in da bomo upoštevali najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Kaj pa je z dejansko formulacijo in z mojim predlogom? V poročilu boste lahko to prebrali in videli boste, da bomo upoštevali sklepe v zvezi z najboljšo razpoloživo tehnologijo, to je tako imenovani sevilski proces. Evropska komisija naj bi s tem v zvezi pripravila poročilo, upoštevali pa bi predvsem dve merili in sicer kakšno je stanje izvajanja najboljše razpoložljive tehnologije v določenem sektorju, to je ena zadeva. Druga zadeva pa je, kakšen bo učinek posameznega sektorja na okolje kot celoto. Potem pa se bomo odločili, kaj bo z minimalnimi standardi, ali so leti potrebni ali ne. Videli bomo, ali odstopajo od eh, koncepta najboljše razpoložljive tehnologije ali ne. Oblikovali smo ta koncept in upoštevali smo specifične standarde za posamezne sektorje in to so tako imenovani minimalni standardi. Gre za to, da smo nekoliko prilagodili ta predlog glede na prvo obravnavo. Lahko povem, da smo tukaj naredili korak eh, naprej in eh, da smo tudi zadostili kritikom, ki so bili kritični do tega koncepta, zato upam, da bomo lahko napredovali. Potem pa druga pomembna zadeva v mojem poročilu, ker bom sam izpostavil samo tri poglavitne vidike. Da bom se spuščal v podrobnosti ker bi moj prispevek trajal predolgo. Prepričan sem, da boste številni kolegi to izpostavili kasneje. Druga zadeva in upam oziroma pričakujem, da bomo o tem govorili, so izjeme. To je 15. odstavek oziroma 4. odstavek, kjer predpisujemo tudi pogoji, ki se morajo izpolnjevati in eh, kjer lahko odstopaš od te najboljše razpoložljive tehnologije. Tukaj sem neomajan, imamo kar nekaj eh, konvencij in eh, tukaj smo omejili možna odstopanja od najboljše razpoložljive tehnologije. Zato, kolegice in kolegi, pričakujem, da se boste odzvali. Pričakujem tudi vaše zamisli, kar zdiva najboljšo razpoložljivo tehnologijo. To ni nikakšna utopija ali znanstvena fantastika. Da se ne bomo spraševali, ali je to sploh na voljo ali pa je to predrago. To je razpoložljivo dejansko stanje, stanje razvoja. Zato ni razloga, da bi od eh, tega odstopil, predvsem, če kupuješ nove zadeve. Zato mi gre predvsem za to, da bi ta velik nabor izjem, ki so obstajale eh, sedaj, da bi to bile nekakšne izjeme, ampak eh, da bi jih omejili tako da ne bi imeli predolgega seznama, ampak da bi bil ta seznam omejen in da bi bile te izjeme zelo dobro utemeljeno argumentirane. Potem pa še tretja zadeva v omenjeni direktivi. To so tako imenovane velike kurilne naprave. In predlog sveta, ja, tukaj ne bom diplomatski, pravzaprav so bili kar nesramni. Opravka imamo z menjimi vrednostmi v prilogah za omenjene naprave, omejevali naj bi raven onesnaževal. V prvi vrsti se nam zdi, da je to dobra okoljska zakonodaja, ampak poleg tega je svet v tako imenovanem tretjem poglavju oblikoval zelo dolg seznam teh izjem, opredelil je pogoje, kjer naj bi se omenjeni projekti upoštevali lahko povem, da tukaj ne bomo prišli daleč, če bomo tako počeli stvari, eh, potem nam to ne bo pomagalo in direktive oziroma zakonodaje sploh ne potrebujemo. Tako da vsaka država članica bi lahko potem postopala, kot si želi. Da vas spomnim še na eno zadevo. Vse države članice so nas podprle in imeli smo zelo ambiciozne cilje, kar zadeva onesnaževanje zraka oziroma čist zrak. Do leta 2020 smo želeli doseči to, da bi eh, zmanjšali škodljivo raven emisij, predvsem NO, SO2, to so omenjene emisije. In eh, tukaj bi rad poslal zelo jasno sporočilo. Teh ciljev nikakor ne bomo dosegli, če pri teh industrijskih obratih ne bomo dosegli ustreznega napredka v pravo smer. Tako da veliko se pogovarjamo s tem v zvezi s prometnim sektorjem, ampak eh, kar zadeva strošno, stroškovno učinkovitost, imamo določen potencial za zmanjševanje, ampak tudi za industrijski sektor je to pomembno, tudi za industrijske naprave. Veliko lahko privrčujemo oziroma izjemno lahko zmanjšamo raven emisij, zato je to tako pomembno. V svojem poročilu pa sem predlagal kar radikalne ukrepe. Uh, In eh, verjetno pričakujem eh, določen odziv strani industrijskih obratov, predstavnikov industrije, tudi sveta, verjetno so prisotni tudi v tej dvorani. Kar zdiva prehodne nacionalne načrte, le te sem črtal. Kar zdiva dobro okoljsko zakonodajo, kar zdiva notranji trg eh, za industrijske obrate. Ravno zato, če se ne bi to uveljavilo, se mi zdi to potrebno. Tako da te imenovani prehodni nacionalni načrti pribitevajo, da velike kurilne naprave imajo določene mejne vrednosti do leta 2020, ampak da ni nujno, da jih do takrat dosežejo. Poleg tega, kar zdeva velike kurilne naprave, z omejenim trajanjem 20 tisoč obratovalnih ur, da ni treba vlagati v najboljše razpoložljive tehnologije, da bi dosegli mejne vrednosti emisij. Meni se to zdi nepravično. Na eni strani imamo države članice, ki želijo doseči te mejne vrednosti, ki so tudi za stare kurilne naprave oblikovale določene zahteve. Druge države članice pa sedijo križem rok in ne počnejo ničesar. Ker pa zadeva majhno industrijo, kar zadeva majhne obrate, kar zadeva to, bi rad rekel naslednje. Nasprotovanje bolj strogim zahtevam prihaja predvsem iz tistih držav članic, ki eh, za sebe ne morejo trditi, da imajo zelo dobro in konkurenčno industrijo. To so tiste države članice, ki uporabljajo različne industrijske sektore, ki so mednarodno konkurenčne. To je ta najboljša razpoložljiva tehnologija in tudi upoštevajo standarde, kar zadeva velike korilne naprave. Zato bi vas eh, rad spodbudil, da res eh, poskrbimo za to, da imamo usklajene cilje, da bi združili tako okoljske cilje, kot tudi industrijsko-politične cilje da bi uporabili najboljšo razpoložljivo tehnologijo na eni strani, da bi to uveljavili tudi, kar zadeva velike kurilne naprave, da bi oblikovali evropske standarde, ki bi jih potem predvideli z omenjeno direktivo. Kot sem že rekel uvodoma, bo to zelo zahtevno. Če upoštevamo razpravo sveta, če vemo, kako stvari tečajo, potem tako imenovani manevrski prostor je dokaj omejen. Ampak še eno zadevo bi rad izpostavil. Meni se zdi nekoliko problematično, če aktualno predsedstvo eh, sveta pravzaprav že podaja določene predloge, zaključuje razpravo, preden je svoje povedal parlament in rekel, da dogovora nikakor ne moremo doseči. Meni se zdi, da to nikakor ni mandat eh, oziroma naloga, ki so nam jo podelili naši voljivci oziroma državljani. Naloga bo vse prej kot enostavna, ampak kot sem že rekel, pripravljen sem na pogajalski proces, pripravljen sem na kompromis. Zato bi vas rad spodbudil, da bi mi kot eh, Evropski parlament delovali zelo kredibilno v drugi obravnavi, ampak samo takrat, če bi stališče sveta bilo takšno, da bi jo parlament lahko potrdil. Zato bi rad pozval poročevalce v senci iz različnih političnih skupin, da izkoristimo prihodnje tedne, tako da storimo to, kar smo že uveljavili v prvi obravnavi. Namreč, da imamo zelo obsežen kompromis, ki bi ga lahko izvedli v praksi. Seveda upoštevali bi različne interese na eni strani, po drugi strani pa bi tudi zasledovali naš cilj ta je, da nekako zelo previdno bom sicer rekel, da potegnemo nekakšne skupne imenovalce. To velja za velike korilne naprave, za najboljšo razpoložljivo tehnologijo. In eh, tukaj bom naredil piko. Zelo me zanima, kakšna so vaša stališča. In verjetno bomo takrat eh, imeli tudi priložnost, da odgovorim eh, na določene pobude oziroma na vaše vprašanje, ki se bodo nedvomno pojavile. Hvala, Holger Kramer, hvala za uvod, to je res zelo pomembna tematika na področju okoljske zakonodaje in okoljske politike na evropski ravni. Leta 1996 smo sprejeli to direktivo, to izhodiščno direktivo in skoraj da 15 let ta direktiva že velja. Sedaj poteka postopek prenove, ker je komisija ugotovila, da se direktiva ne izvaja ustrezno, da ni zadovoljna s tem, eh, kako to uveljavljajo države članice, čeprav so te cilje sprejele same. Kar zadeva onesnaževanje zraka oziroma čist zraka, to nam veliko pomeni, isto velja za čisto vodo. Vemo, kako to vpliva na zdrave ljudi, predvsem na otroke. Vemo tudi, kaj je s tistimi, ki imajo težave eh, z različnimi bolezni dihal. Ravno zato smo izpostavili ta vidik in slabo bi bilo, če bi sprijeli zakonodajo, ki pa jo potem nihče ne upošteva oziroma številni je ne upoštevajo. Zdaj moramo zadeve preveriti in naš odbor mora sprijeti odločitev. Prašati se moramo, v katero smer naj bi šli. Zdaj pa bomo govorili, navezali se bomo na vašo uvodno razpravo. Ali bi najprej želeli spregovoriti koordinatorji, Elizabeta Gardini v imenu EPP-ja. Vi ste prvi na mojem seznamu. Izvolite. Si, grazie. Grazie, presidente. Jo ringrazio prima di... Najlepša hvala za besedo. Spoštovani gospod predsedujoči, naj se najprej zahvalim poročevalcu, ki je res opravil izjemno dobro delo. Čeprav lahko povem, da se nikakor ne strinjam z vsemi točkami, ki jih je izpostavil v vodoma. Recimo, kar zadeva promet, sama zastopam popolnoma drugačno stališče. Seveda, kolegice in kolegi v odboru za promet si prisadevajo, da bi ravna emisija v v naslednjem desetletju zmanjšali za 20 odstotkov. Verjamem, da tukaj lahko izboljšamo zadeve in da imamo izjemen manevrski prostor, da to dosežemo. Tako da, če mi dovolite, se z vami ne strinjam, gospod Kramer. Kar pa zadeva vaše stališče v zvezi z zelo dolgim seznamom, kot ste rekli, izjemen odstopanj na tem področju. Povedala bi tole. Seveda svet si želi, da bi upravičil različna odstopanja, ki jih bo odobril v prihodnosti. Ampak preden se posvetim bolj specifični problematiki, lahko povem, da smo se že pogovarjali s tremi poročevalci, ko smo se sestali. Želela bi si, da prebavimo eno dejstvo vsi skupaj. Namreč ne moramo se vrniti na argument, ki smo ga zastopali v prvi obravnavi, ker so se zadeve v mestnem času spremenile. Poleg tega moramo ugotoviti, da imamo vedno volitve in da približno 50 odstotkov evropskih poslancev se je v mestnem času zamenjalo. Isto velja tudi za sestavo na ravni sveta. Tudi njihovi interesi so se v mestnem času spremenili. Skupno stališče smo takrat sprejeli in samo štirje so se vzdržali, nihče pa ni bil proti. pravzaprav so morda prej zastopali druge politike. Zakaj? Vsi se zelo dobro zavedajo, da je gospodarska kriza veliko daljša, kot smo to predvidevali uvodoma. Iz tega razloga je za nas zelo pomembno, da smo previdni. Zelo previdni moramo biti. Sama menim, da je besedilo sveta dobra podlaga za pogajalski proces. Lahko upamo, da bomo dosegli sporazum v drugi obravnavi. In tudi tukaj se ne strinjam s poročevalcem. Meni se zdi, da je dogovor v prvi obravnavi izvedljiv in da si zato moramo prizadevati. Ampak če sedaj pogledam koncept Evropske varnostne mreže, Ne pozabite, da je svet ta koncept zavrnil. Tudi komisija meni, da tega ne moremo uveljaviti v praksi. To smo že videli v prvi obravnavi. Zakaj to ni praktično? Mislim, da je tukaj kar nekaj specifičnih razlogov. Verjetno ste bili prisotni, ko je Evropska komisija rekla, da nimajo dovolj človeških verov, da bi opravili zelo zahtevno delo, da nimajo pisarn, kjer bi namestili tiste ljudi, kjer bi pripravili študije, tako da bi tudi dobili emisijske vrednosti za posamezne sektore. Evropska varnostna mreža obstaja. Denimo v Nemčiji. Nemci so zelo učinkoviti, ampak tudi oni so potrebovali za vzpostavitev te mreže deset let. Tako da gre za izjemno zahteven projekt. Lahko povem, da bi bile posledice lahko zelo slabe in da bi v končni fazi to pomenilo, da bi odstopili od tistih ciljev, ki pa jih sploh želimo doseči. Gospod Kramer, naš poročevalec, je že rekel, da bomo potrebovali analize strani komisije. Tako da bomo preverili vse zadeve. S tem se popolnoma strinjam. Tako da računati moramo s to zamudo. Če ne bi te cilje dosegli, če želimo, da smo uspešni, potem se mi zdi, da to ni najboljša rešitev, če naj bi omenjene politike uveljavili. Nova različica, o kateri govori gospod Kramer, mislim, da bi jo lahko povzeli tako, da bi oblikovali minimalne zahteve za določene sektorje, ampak eh, da jih eh, opredeli Evropska komisija in eh, da upošteva raven emisij. Seveda govorim o Evropski varnostni mreži, ESN-u. Meni se zdi, da to ni najbolj učinkovit način. To ni prava pot. In kar nekaj pomankljivosti je na tem področju. Predvsem diskriminacija glede na posamezne sektorje. Nekateri bi upoštevali minimalne zahteve, drugi bi od njih odstopali. Potem bi lahko prišlo do diskriminacije glede na posamezne države članice. Morda bi Evropska komisija imela preveč pristojnosti. Ne vem, zakaj bi Evropski parlament zadeve prepustil komisiji, da določe tiste sektorje, ki bodo zaradi tega trpeli lahko prišlo tudi do določenih eh, zlorab eh, strani podjetij. Recimo, lahko bi se odločili, da bodo direktivo kršili in da bodo čakali na komisijo, preden objavi omenjene izsledke in se ustrezno odzove. Tako da res bi me zanimalo, In vesela sem, da imamo predstavnike komisije danes zjutraj v tej dvorani. Zanima me, Katere sektorje bi vključili v ta seznam Evropske varnostne mreže? Ali se je komisija premislila? Glede na stališče, ki ste ga že predstavili v prvi obravnavi te direktive. Zdaj pa, ali ste odprti? Ali lahko sprejmete to za misel? In ali se vam zdi, da so omenjeni mehanizmi ustrezni in da lahko na tej podlagi napredujemo. Poleg tega se mi zdi nujno, da bi bili dobro, če bi si prizadevali za dosego konkretnih ciljev. Kaj pa me najbolj skrbi, je to, da bomo potrebovali zelo veliko časa in da bomo ta postopek zavlačevali. Številne države članice so imele velike težave pri izvajanju prejšnje direktive. Vse se je začelo šele leta 2007. Ampak eh, do sedaj nismo veliko dosegli, kar eh, zadeva IPCC. Kar nekaj številk bi vam lahko posredovala, ki bi to potrdile. Evropska unija s temi 20 držav članic je znižala raven emisij. Tukaj smo oblikovali zelo ambiciozne politike za dosego teh ciljev. In tudi to moramo priznati. Ta kriza pa tudi pomeni, da moramo biti zelo previdni pri svojem postopanju. Ne moremo kar reči, da imamo ohlapno zakonodajo, ki je prispevala k temu, da smo zaprli podjetja in da smo izgubili številna delovna mesta. Ja, zelo slabo upravljam s časom, ker ne bomo imeli dovolj časa. Prosim, če bi zaključili, ker so še številni drugi na mojem seznamu. Ja, ampak mi niste rekli, koliko minut imam na voljo. Ja, samo na kratko in hitro, če mi dovolite, gospod predsedojoči. Naj ponovim eno zadevo. Kar zadeva prožnost, meni se zdi, da je tukaj to zelo pomembno in tudi poročevalec je rekel, da je ta prožnost nujno potrebna. To smo že upoštevali tudi v izhodiščni direktivi, ki velja. In kar zdeva odstopanja, ki se odobrijo, zato potrebujemo resne argumente, zato bom vložila predlog spremembe, kjer bom zapisala naslednje. Države članice morajo Evropsko komisijo obvestiti o tem, zakaj so se odločili za določeno odstopanje. Tudi kar zadeva nacionalne prihodne načrte, ti so bistvenega pomena. Ja, res nam zmanjkuje časa boljše bom moral upravljati s časom. 20 ljudi imam na seznamu, tudi komisija želi govoriti in uh, tudi poročevalec. Tako da koordinatorji 4 minute, ostali pa 3 minute, ker drugače bomo se stankovali v nedogled. Ada Westlund je naslednja in sedaj bomo upoštevali eh, ta 4-minutni časovni okvir. Gerard Odfarandeo, tak smike, Holger Kramer, za en veliko bra rap. Najlepša hvala gospodu Kramru, kar je pripravil to poročilo. Meni se zdi, da je res zelo dobro, da ste upoštevali tudi stališče parlamenta iz eh, prve obravnave. To se mi zdi zelo dobro in upoštevali ste tudi stroškovno učinkovitost, kar pozdravljam. Kar zadeva našo politično skupino, nismo se na dolgo in široko še pogovarjali o tej temi, ampak eh, moja priporočila bodo izhajala iz vaših premis. Slišali smo že, da kar zadeva izvajanje te direktive, imeli smo velike težave, kar je negativno vplivalo tako na zdravje kot tudi na okolje. Poleg tega lahko ugotovimo, da je danes res izjemno pomembno, koliko industrijskih eh, obratov upošteva to direktivo in Evropska unija si prizadeva, da bi imela zelo visoke okoljske standarde. Potrebno pa je tudi, da imamo obrate, ki lahko oblikujejo te nove okoljske projekte. To je dobro za konkurenčnost, ustvarjamo nova delovna mesta in spodbujamo tiste podjetja, ki želijo v te tehnologije tudi vlagati. vlagati. Potem govorili smo o najboljših razpoložljivih tehnologijah, to se mi zdi dobro. Dobro je tudi, da imamo zelo stroga merila, kar zadeva posamezne industrijske obrate. Kar zadeva raven emisij, gospod eh, Kramer, podali ste en predlog, to je 15.4c da se moramo vprašati, kakšna je kompenzacija med stroški in okoljsko učinkovitostjo na drugi. V ta koncept nekoliko dvomim. Meni se ne zdi potrebno, da bi pripravili to študijo, ker že imamo te številke. Tako da se mi zdi, da bi bilo dobro, da tega dela ne bi podvajali. Obstoječi obrati morajo imeti možnost, da da uveljavijo določene izjeme. Ker pa zadeva velike korilne naprave, kar zadeva SO2, predstavljajo 90 odstotkov emisij in predvidevajo se številna odstopanja na tem področju. če ne bi uporabili nacionalne načrte za zmanjševanje emisij, bi upoštevali eh, SO2, NO in prah. In vesela sem, da ste rekli, da se ne strinjate s tem, eh, da bi prišlo do odstopanja pri velikih kurilnih napravah. Tudi kar zdeva SO2 in NO se strinjam s poročevalcem, ampak ne zdi se mi potrebno, kot je rekel poročevalec, da bi imeli izjemo, kar zdeva te obrate, ki imajo 20 oziroma 50 megavatnih ur. Če bi upoštevali predlog komisije, bi imeli nižjo raven emisij. Poleg tega se mi zdi ustrezno razmišljati tudi o tem, da vse stane. Če zadev ne bomo spreminjali, potem to ne bo ničesar stalo, ampak v končni fazi bodo davkoplačevalci morali eh, plačati, ampak eh, ne govorim eh, samo o denarni stroški, ampak tudi o boleznih, o onesnaževanju zraka, o morjih, o jezerih, ki se onesnažujejo. Tako da sprašujemo se, kakšni ne bi bili ti stroški in kdo bo plačal te stroške. Tudi na to vprašanje moramo odgovoriti. lahko se zdi oziroma lahko se zgodi, da onesnaževalec ne bo plačal teh stroškov. Upam, da bomo v Evropskem parlamentu neomajni, da bomo lahko dosegli soglasje. Gospod predstavujoči, mislim, da bi bilo dobro, da bi imeli načelno razpravo, kar razdeva omejitev časa, ki nam je na voljo. Ker socialdemokrati smo govorili, ampak nismo imeli dovolj časa v primerjavi z ostalimi političnimi skupinami in tega ne morem sprejeti. Ich habe nicht gedacht, dass. Ja, na začetku sem eh, pozabil pomisliti na to, da bi omejil čas, nisem vedel, da bo prva govornica tako dolga. Gospod Eichhout v imenu zelenih. Hvala lepa, predsednik. Hvala Holgerju Kramerju, poraževalcu, za upravljeno delo na tem doseju. To je res eh, velik zalogaj in eh, mislim, da je dobro, da smo končno začeli z drugim branjem, z drugo obravnavo. Skrajni čas. Bom pa se držal štirih minut, tako da se lahko se lahko mirni, kar se tega tiče, predsednik. Še posebej bi tukaj rad podaril to, da če se pogledamo trenutno situacijo v Evropi, vidimo, da obstajajo ogromne razlike, kar zadeva izvajanje trenutne direktive IPPC širom Evrope. Sploh, če naprimer primerjamo situacijo na nizozemskem in Nemčiji z situacijo v Združenem kraljestvu. Razlike so ogromne med napravami. Nobenega razloga v bistvu ni za to, ker tehnika je v bistvu ista, tehnologija je ista. Če torej govorimo o notranjem trgu, ki je običajno zelo pomembna zadeva za vse politične skupine tukaj, potem menim, da ravno zaradi notranjega trga in zaradi dobrega delovanja notranjega trga potrebujemo bolj eh, enakopravne pogoje, eh, ki bodo zagotavljali eh, enakopravnejšo obravnavo, kot pa jo imamo zdaj. In eh, mislim, da izkušnje kažejo, da moramo zagotoviti enake pogoje za vse naprave širom Evrope. Zato je za nas še kako pomembno, da pri tem ponovnem sprejetju direktive možnosti za izjeme spravimo na minimum. To je za nas ključnega pomena, da torej zagotovimo, da bo notranji trg resnično deloval in da se na ta način tudi odpravijo nepoštene razlike znotraj EU. In eh, podjetja širom Evrope z razlogom zahtevajo strožjo eh, regulacijo na tem področju. Tudi to je treba upoštevati. Druga zadeva pa so stroški. Stroški izvajanja teh novih predpisanih tehnologij. Bi pa rad eh, omenil tudi priložnosti, ki se porajajo za inovacije, za raziskave in razvoj zaradi strožje eh, ureditev na področju BBC-a. Prav tako je velik potencial za nova zaposlovanja na področju ekoindustrije. E, tako je treba gledati to, na to tudi z vidika priložnosti, ki jih ponuja. Če pogledamo presojo vplivov, ki jo pripravlja komisija, vidimo, da gledajo tudi na prihranek, kar zadeva stroške zdravljenja. 65 milijard evrov letno naj bi leta 2020 že prihranili zaradi strožje zakonodaje EPPC. In eh, dejanski, eh, prih, dejanski prihranek počrtan bi bil trikrat večji od stroškov, ki jih bo zahtevala investicija. Tako da to tudi je eden od pomenih argumentov. Tako da z tega vidika podpiramo poročevalce, mislim, da tudi ve, da torej zmanjšamo na minimum možnosti za izjeme, potem pa je pomenilo tudi, da eh, nacionalne načrte za velike korilne naprave eh, črtamo iz tega sistema, da torej ga podpiramo, to, kar pravi poročevalec, in se ne strinjamo s svetom. Prav tako pomenimo, da je potrebno besedilo še nekoliko okrepiti, še posebej, če pogledamo pogoje za sprejetje izjem. Želimo omejiti možnost izjem za obstoječe naprave, prav tako želimo časovno omejiti te izjeme in te izjeme bi dovolili le v tistih primerih, ko ne bo Eh, prevelikega razkoraka med eh, gospodarskim stroškom in eh, okoljskimi koristmi. S tem se ne moremo ravno strinjati z vami na tem področju. Za nas je torej pomembno, da kar se da omejimo izjeme. Mislimo, da je usmeritev, ki jo je obral poročevalec, dobra, ampak vsekakor bi želeli okrepiti besedilo na tej točki, kajti tukaj mislim, da je ogromno priložnosti, obenem pa so tudi koristi na področju zdravja velike in to je ključno za naše evropske. Državljane, točno 4 minute predsednik ste videli. Martin Callanan, prosim. Hvala lepa, predsednik. Najprej naj se tudi jaz zahvalim Holgerju za opravljeno delo in tudi za kooperativnost pri delu z drugimi poročevalci v senci, tako da je bilo zelo prijetno z njim delati. Kar zadeva vprašanja, ki jih izpostavlja njegovo poročilo, kot prvo ne povem, da je kar nekaj dobrih elementov v tem poročilu, strinjam se z njim, da je potrebno črtati uvodne izjave glede eh, SO2N1X in eh, trgovanja s temi emisijami. Menim, da sistemi trgovanja niso stroškovno učinkovit način izmačevanja emisij. Prav tako se strinjam z njegovim amandmajem 14, kar zadeva mnenje eh, forma o slabih referenčnih dokumentih, ki se objavljajo. Prav tako se strinjam z njim glede obveznosti um, objavljanja poročil v vseh jezikih. Eh, ena stvar, ki pa ga ne bo presenetila, da se z njim ne strinjam, namreč amandmaja 16 in 17, tu se z poročevalcem ne strinjam, kar zadeva ponovno uvedbo klauzul o evropski varnostni eh, eh, mreži, še posebej ne na način, kot poročevalec to predlaga. Kakšne koli spremembe, ki bi uveljavljale minimalne zahteve na ravni skupnosti, je po mojem mnenju potrebno uvajati na področju, na, po postopku so odločene na prej način, kot ga on predlaga, torej mm, v komitološkem postopku. Prav tako imam določene težave z amandmajem, ki spreminja kriterije za izjeme iz eh, specifičnih v izjemne primere. Eh, na ta način mislim, da bi bilo zelo težko dobiti takšno izjemo in mislim, da potrebujejo države članice tukaj ustrezno fleksibilnost. Še posebej pa me skrbi predlagano črtanje nacionalnih prehodnih načrtov. Razumem sicer stališče poročevalcev s tem v zvezi, ampak mislim, da nima prav in da je težava v številnih državah članicah ta, da bi to dejansko privedlo potem do tega, da bi države zelo nahitro začele uvajati neke eh, urgentne ukrepe, ki bi verjetno privedli do hitrega eh, množenja eh, plinskih reaktorjev, kar bi, mislim, da ne imelo ugodnih učinkov, zato da bi države lahko počasi prišle na nižjo stopnjo izpustov oglika. Potem, kar deva izjemo za korene naprave za omenjenim, omenjeno življenjsko dobo, to je ključnega pomena za številne države članice in zato ga pozivam, da še enkrat premisli o svojem predlogu s tem v zvezi. Na zadnje pa naj predlagam še ponovno uvedbo nekaterih amandmajev, kar zadeva. poseben eh, sklad oziroma sredstva za eh, zdravstvo, tako da bom eh, to ponovno predlagal kot amandma, ki naj bi ga potem obrnavali v odboru. Hvala lepa, Žuao Freira. Hvala lepa, predsednik, zelo na kratko. Včasih se kar težko strinjam z zamislimi, ki so v tem poročilu in ki stojijo za tem poročilom, pa moram reči, da nas splošno kar podpiramo, splošno usmeritev tega dokumentu. E, se pravi, da se vrnemo na naše stališče iz prvega branja in še posebej lahko povem, da se strinjamo s pomisleki poročevalce glede tega, da bi bilo potrebno omejiti mm, emisije iz težke industrije. Ena od zadev, glede katerih pa se ne strinjamo, pa je možno, da bi uporabili tržne inštrumente. Še posebej, naprimer, schemo trgovanja z emisijami za žveplov dioksid in uh, eh, NOx. In zato se kar strinjamo s tem in nas veseli, da poročevalec umika omembo te možnosti. Kolikor mi te zadeve razumemo, potrebujemo bodi si. ustrezno reguliranje emisij toplogrednih plinov in da jih popolnoma izključimo iz uh, tržnih inštrumentov, kajti ti so že jasno pokazali, da pač ne funkcionirajo. In uh, evropska schema za trgovanje z emisijami ne funkcionira dobro od leta 2005 dalje, tako da mislim, da bi raje imeli jasno zakonodajo, ki bi urejala področje emisij toplogrednih plinov, še posebej tistih, ki so bili omenjeni v prvem dokumentu. To je torej eno od tistih področji, kjer je poročevalec vsekakor stvari izboljšal v primerjavi s prvim branjem. Kar zdaj je člen 15 in pa mm, fleksibilnost na tem področju. Sveda razumemo, da potrebujemo jasne kriterije za morebitne izjeme. Ampak obenem je tudi pomembno, da ti kriteriji niso takšni, da potem pozabimo na razloge, zakaj smo sploh hoteli takšen inštrument fleksibilnosti. In tega želimo zato, ker se razmere močno razlikujejo od eh, države do države. Vsaka država ima svojo specifiko, kar zadeva lokalne okoljske pogoje, tudi zemljepisni pogoji so drugačni. In zato mislim, da dikcija, ki jo predlaga poročevalec v členu 15, omogoča še vedno določeno stopnjo fleksibilnosti. Morda bi lahko tu pa tam kakšno zadevo malce spremenili, ampak na splošno smo s tem kar zadovoljni. Prav tako nam je všeč eh, vključevanje javnosti v proces odločanja. Nekoliko bolj pa smo, moram reči, zadržani do tako imenovanih delegiranih aktov, kar zadeve konkretne kriterije za podeljevanje izjem. Ta splošna uvedba delegiranih aktov nam, moram reči, ni všeč na tem področju. In zato bomo verjetno tudi predložili amandma, na podlagi katerega bi to izključili iz tega poročila. Hvala lepa. Oreste Rossi ni prisoten. To so bili torej koordinatori, zdaj prehajamo na preostale govornike. Vsak dve minuti, prosim, Karl Heinz Florenc kot prvi, izvolite. Hvala lepa, predsednik če si pogledamo ta dokument komisije in potem vidimo, kaj je iz tega naredil svet, potem vidimo, da se počasi izkristalizira stališče vseh in eh, moram reči, da sem vedno bolj eh, nezadovoljen s komisijo. Komisija. komisija je dolgo let obdela nad tem, da so nekatere države pri schemi trojni E eh, sledili nekaterim kriterijem, druge pa spet drugim. In če komisija tukaj ne izvaja ustrezno svoje obveznosti nadzora, potem sem presenečen, da eh, komisija zdaj podaja tako neevropski predlog kot ga. Evropska industrija pač živi in posluje v notranjem trgu. Največji enotni trg na svetu je to ampak k notranjemu trgu spadajo tudi predpisi z področja okolja. In tukaj ni treba, da smo vedno na ne vem kakšnem vrhu, ampak pomembno je, da imamo neko spremljivo ureditev. In to mislim, da je res eh, velik očitek na račun komisije z moje strani, ki prosim, da ga tudi posredujete komisarju. Mislim, da bi bilo najbolje, da komisija ta predlog umakne in da predstavi nek jasen in resen evropski predlog. Kajti zdaj delamo korak nazaj v kameno dobo. Imamo zdaj naprave, kjer so razlike 500-kratne. In ljudje se potem sprašujejo, na kakšni osnovi zdaj sploh tukaj razpravljamo. Tako da komisijo in svet bi vsekakor pozval na naj stvari tukaj spremenijo. Svet sicer deluje kot nekakšen rotari klub, anonimno, sploh ne vemo, kaj in kako se dogaja, ampak komisija mislim, da bi to morala omakniti in podati v ponoma nov predlog, ki bi bil pametnejši. Hvala lepa. Že zdavne bi moral reči, da zaključujem zdaj seznam govornikov, eh, kajti ogromno je še prijavnih besedi. Miroslav Uski. Kramerove za, za eh, vid. Hvala lepa, predsednik. Eh, hvala Helmutu Kramerju za odlično poročilo in dovolite, da povem, da živim 30 let v mestu, ki je evropska realiteta. Namreč v neposrednji bližini imamo štiri termoelektrarne. In pred leti sem eh, ravno tudi zaradi onesnaženja zraka vstopil v politiko. Za zrak nam gre in eh, ravno zaradi tega se strinjam eh, s tem, kar je bilo danes tukaj povedano. Namreč tudi mi si prizadevamo za to, da bi imeli kar se da čist zrak. Nam je uspelo več kot 90 odstotkov žveplovega dioksida in več kot 50 odstotkov NOX-a eh, odstraniti iz eh, emisij teh eh, termoelektrarn, ampak eh, še vedno vse delujejo po isti tehnologiji. Eh, dejstvo pa je, da nimamo vsi na voljo enakih resursov. Češka republika je pač odvisna od eh, termoelektrarn eh, na premog. Zdaj se postavlja vprašanje, ali bomo šli na plinske termoelektrarne eh, in bomo potem odvisni od Rusije, ali se bomo sredotočili na jedrsko energijo, ali pa bomo pač naše eh, termoelektrarne na premog, po domače povedano, počistili. Eh, zato bi si želel, da o vseh teh zadevah razpravljamo, da vključimo tudi javnost v to razpravo. Kajti, če vprašate ljudi v mojem mestu, ali si želijo čistega zraka, ali pa bi raje imeli nekoliko slabši zrak, mislim, da bo odgovor jasen. Iz ekonomskih razlogov se bojo raje odločili za nekoliko slabši zrak, samo zato, da ostanejo delovne mesta. Ja, z vašimi upravljalci teh termoelektran ste bili pri meni, predstavili so nam tudi e, svoje investicijske predloge. S tem v zvezi Richard Zeber. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da je poročevalec Kramer tukaj upravil odlično delo, tako da mu za to čestitam. Prav tako, enako kot Karl Heinz Flores, tudi sam pozivam komisijo naj uvede in definira jasen evropski standard in da podpre prizadevanja parlamenta, da bomo imeli vsaj kolikor toliko enakovredne standarde, kar zadeva emisije širom Evrope. Komisija je tudi na podlagi ustavnih pogodb k temu jasno zavezana in škoda je, da države članice ne kažejo kakšnih velikih ambicij tukaj in eh, da si v bistvu želijo še večjih lukenj v, v tem eh, siru v prispodobi. Mislim, da je pomembno, da vsi prispevamo k čistejšemu zraku v Evropi in da vire emisij omejujemo. In k temu sodi seveda tudi, da imamo kolikor toliko primerljive standarde za vse evropske državljane. E, ni mi jasno, zakaj naj bi na eni strani meji, meje imeli ljudje drugačne zahteve, kar zadeva okolje, kot pa na drugi strani meje. Tako da tukaj izredno podpiram prizadevanja poročevalcev, da bi kar se da veliko vsebine iz prvega branja ohranili. Mislim, da je to konec koncev tudi bistvo evropske politike. V skupnem stališču je konec koncev tudi nekaj pozitivnih vidikov, namreč eh, imamo izjeme v točki 15.4, ki jih je treba jasno definirati. Države članice morajo jasno povedati, kdaj bodo podelile izjeme, zakaj in za kakšno časovno obdobje. In to je treba jasno povedati. Prav tako je potreben načrt, kako naj eh, bi potem prešli iz teh eh, izjem v eh, običajno vrditev, kajti mislim, da ne moremo trditi, da bodo slabi oziroma nižji okoljski standardi prispevali k Eh, večji konkurenčnosti. To je tako, kot bi hladili eh, neko sobo s tem, da odpremo vrata hladilnika. Hvala lepa, Korin Lepaš. Hvala, predsednik, zelo na hitro najprej. Hvala poročevalcu, ki mislim, da je zelo dobro opredelil ključni problem tukaj. Eh, zelo velika možnost izjem bo povzročila velike razlike med državami članicami, povzročila bo nelojalno konkurenco in tudi više emisije, kot pa bi jih Evropska unija lahko dosegla. Tako da mislim, da moramo iti korak dlje. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Zeber, ravno kar treba je jasneje opredeliti možnosti za izjeme. Eh, prav tako je potrebno to utemeljiti na negativnem, kratkoročnem eh, vplivu. Prav tako mislim, da je potrebno eh, sodržati kar se da eh, obstoječim predpisom z poročevi PC. Eh, mislim pa, da ne velja upoštevati zgolj ekonomske vidike. IPPC je tukaj zato, da eh, ohrani čisto okolje, je pa potrebno upoštevati tudi druge vidike. Potem ne, ne potrebujemo dodatnih izjem za velike naprave. Eh, in še zadnja zadeva, bolje je potrebno začeti tudi eh, tla. Mislim, da na tem področju v svetu nismo naredili kakšnega velikega eh, napredka, vsaj ne pred včerajšnjem komisar predlaga, da se eh, to začne zdaj odvijati na podlagi prihodnje pričakovane rabe tal, če torej vlada eh, namerava neko območje ohraniti kot industrijsko, potem naj ne bi počeli nič, kar zadeva izboljšanje kakovosti tal. Tako da mislim, da tukaj bi morali biti nekoliko bolj ambiciozni. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala lepa. Bogoslav Sonik. Hvala lepa, podprl bi stališče kolegice Kardine, ki je opozorila na kontekst, v katerem poteka ta razprava in sicer v kontekstu gospodarske krize in v tej situaciji vsekakor menim, da bi morali podpreti enotno eh, stališče oziroma skupno stališče sveta in pa kompromis, ki je bil tam dosežen, kar pa zadeva dveh eh, členov, člen 35 tukaj mm, so določeni predlogi za zvišanje standardov in tukaj obstaja nevarnost, da bi težko tega eh, to dosegli. Ne vem, ali bo integracija teh eh, toplovodnih sistemov privedel do nižjih emisij v komunalnih eh, sistemih. Do leta 2024 naj bi to dosegli in energetski sektor je jasno, da ima svojo specifiko, tudi mm, drugačno logiko, kar zadeva energetsko varnost in pa zanesljivost oskrbe. Velik del evropskega energetskega sektorja je odvisen od eh, premoga in eh, veliko držav je v tej situaciji. Zato je pomembno, da ohranimo te nacionalne prehodne programe. Nihče ne želi seveda živeti v zastrupljenem svetu, ampak mislim, da moramo vendarle postaviti stvari na enakopravno eh, podlago. In v tem kontekstu je dobra rešitev ta, da omogočamo državam članicam, da dosegajo ekološke cilje, ne le z radikalnim zaostrovanjem norm, emisijskih norm, ampak da tudi omogočimo nacionalne prehodne načrte in državam članicam priznamo pravico do oblikovanja lastne politike na področju eh, dovoljnih emisij. To mislim, da bo bolj ugodna rešitev in eh, lahko se tudi izkaže, da bo eh, to prav tako učinkovito. Ključnega pomena pa je samo izvajanje eh, in pa seveda potem tudi uloga komisije pri nadzoru izvajanja. Hvala. Nove države članice so vsekakor v posebni situaciji tukaj, to je jasno, ampak eh, ta direktiva velja že od leta 1996, tako da gospodarska kriza je bila, je šla, je zopet prišla in tudi ta bo šla. Eh, tako da to je argument, ki se vedno pojavi, ko je treba investirati. Ampak stvari je treba gledati nekoliko bolj relativno. Ja, to je problem, ampak eh, to, to ni ravno argument, ki bi ga lahko uporabili pri številnih zadevah, ki jih mi izvajamo gospod Sonik, glede na to, da predsednik komentira moje izvajanje, naj povem, da ne velja gledati na to, kar jaz pravim zgolj z vidika časa. Jaz trdim zgolj to, da je potrebno pripraviti prehodne načrte in da je treba dopustiti to, da imamo nek verodostojen sistem investicij, ki bo eh, potem tudi potrjen in sprejet, da na ta način pridemo do ciljev, ki jih želimo doseči. In, eh, Mislim nekakršen eh, lobist industrije, predsednik, da ne bo pomote. Ok, danke. Dobro, hvala za to pojasnilo, Chris Davis. Hvala, predsednik. Strinjam se z Martinom Kellenom, da je bil naš poročevalec zelo kooperativen. Eh, žal pa mi je, da pravi, da še vedno ni sanjač. Zadnjih eh, šest let se trudim, da bi nekoliko več sanjal gospod Kellen, pa mi ne uspeva. No, dve zadevi samo, obe povezani z Združenim kraljestvom. Vprašanje glede doveljevanja elektrarnam naj še naprej obratujejo za določen eh, omejeno obdobje, čeprav ne izpolnjujejo pogojev, ki jih daje direktiva za velike korenine naprave. Eh, razumem eh, morda stališča Združenega kraljestva in Polske, ampak bistvo je, da niste investirali v to, da bi Eh, očistili emisije vaših elektrarn. Pač investirajte, to je to. Ampak seveda je treba vedeti, ali je morda bolje, da pustimo, da nekatere te elektrarne eh, delujejo še pač neko omejeno obdobje, namesto da bi jih eh, nadomeščali za novo generacijo elektrarn na fosilno gorivo, ki še niso opremljene z tehnologijo za zajem in skladiščenje oglika. Tako da tukaj bi vsekakor bil vesel nadaljne razprave na to temo v prihodnih tednih, če obstaja nek dober razlog, zakaj ne bi ohranili te elektrane še odprte. Potem celotno vprašanje standardov eh, emisij. Te moram reči, da sem jim naklonjen. Ne vem, ali je to res najboljše orodje za zmanjševanje emisij CO2, morda ja, ampak mislim, da ni nujno, da bi jih uvajali na evropski ravni. Je pa to inštrument, ki ga države članice lahko izvajajo. Eh, ampak koliko razumem, zakonodajo z področja trgovanja z emisijami, ki kot jo spremenjamo s tem aktom, ne dovoljuje omejitev za emisije CO2 za naprave, ki jih zajema ta režim. In to omejuje države članice pri oblikovanju strategij, ki so primerne eh, njihovim potrebam. In to mislim, da moramo spremeniti na takšen način, da bo zadeva nekoliko bolj jasna, nekoliko bolj fleksibilna in upam, da boste lahko podprli takšen predlog. Thank you. Krista hvala lepa, Krista Klas. Hvala lepa, hvala lepa tudi Holgerju Kramerju za odlično eh, delo, ki ga je upravil. Gremo zdaj v ta drugi krok, ki, kot je povedal uvodoma, so najprejša tema velike industrijske naprave, velike korine naprave in pomembno je, da tukaj zmanjšamo emisije. Bi se pa še posebej rada zahvalili za to, da je poročevalec razmišljal tudi o malih. Eh, napravah, ki emitirajo te snovi. Eh, tukaj so ponovno predlagani predlogi, da naj bi črtali določene vidike. Kar, kar zadeva kmetijstvo, vemo, da je direktiva o nitratih tudi določene stvari rešila eh, in eh, mislim, da tukaj ne potrebujemo zdaj podvajanja predpisov in da se moramo držati tega, kar imamo. Prav tako ne razumem Zakaj v tem skupnem stališču? Eh, zakaj zopet razlikujemo med različnimi eh, živinorejskimi tehnikami in tako naprej. Eh, še eno stvar bi pa rada izpostavila, namreč gre za mene vrednosti v prilogi 5. Vem, da se teh prilog ne, ne bi lotevali, ampak tudi tukaj vidimo v določenih eh, vidikih protislovne rešitve, ko gre za plinske turbine, naprimer. Te niso vedno izključno takšne, da uporabljajo eh, zemljske pline, ampak včasih tudi tekoče gorive, gorivo, če pride do pomankanja. V lanskem letu smo bili priča težav z dobavami plina iz Rusije in zato potrebujemo takšno izjemo, ampak eh, tega skupno stališče ne upošteva. Če pogledamo prilogo 5, Eh, tukaj imamo mejno vrednost 90 mg SO2 in eh, če bomo tako strogi na tem področju, potem bomo porabili več eh, sredstev, kot pa bi morda bil učinek celotne operacije. Tako da ne vem, ali ne bi pri teh malih zadevah, ki so na koncu koncu zelo, zelo pomembne, počeli zadeve, ki bodo vse skupaj spravili na neko absurdno raven. Gospod Skilakakis, hvala lepa, predsednik. Hvala poročevalcu za upravljeno delo. Vem, kako težke naloge se je lotil. Prav tako moram reči, da tudi zelo cenimo to pogajalsko strategijo, da ne bi se vrnili na stališče iz prvega branja. Ampak. obstajajo problemi, ki jih izpostavljajo države članice in na tem mislim, da bi morali delati in eh, se nekoliko bolj poglobiti v to. Če vam dam primer, ki je zelo pomembno v naši državi, imamo štiri ali pet elektrarn na lignit, ki naj bi jih razgradili do leta 2020. Če bo sprejeto to, kar je zdaj predlagano, bo treba uložiti milijon, milijardo in pol evrov v te elektrane, ki ne bi jih leta 2020 tako ali tako zaprli. To je absurdna potrata denarja in, in sredstev na splošno. Tako da mislim, da moramo najti način, da ne bo do izjeme podeljene brez razloga, ampak da tam, kjer imamo legitimne resnične probleme, eh, zadevo ustrezno rešimo. In enako velja za male otoke, ki imajo popolnoma drugačne potrebe, kar zadeva elektriko, sploh če niso povezani z nacionalno distribucijsko mrežo in to velja za, za Grčijo še posebej, za večino drugih držav članic ne. Tako da se popolnoma strinjam z opravljenim delom na tem področju, ampak mislim, da moramo poštevati tudi prehodna obdobja in sicer nekoliko bolj podrobno, ravno zato, da ne bo prihajalo do nepotrebne potrate denarja ravno zaradi sprejemanja teh predpisov. Hvala lepa, Mišel Rivazi. Ne? Peter Lize. Hvala lepa, predsednik. Tudi v svojem imenu se zahvaljujem poročevalcu. Ne govorim zdaj o vlogi koordinatorja, kajti okolje je v pristojnosti Riha Zebrja in kot ste opazili v EPP, nimamo še enotnega stališča, verjetno enako velja tudi za nekatere druge skupine, bi pa spregovoril o dveh zadevah. Najprej bi podaril še enkrat to, kar je dejal Holger Kramer glede kakovosti zraka. Tukaj imamo že veljavno zakonodajo in vse države članice so se odločili, to je potrdili parlament, da hm, želimo doseči določene cilje, kar zadeva kakovost zraka. In res je tudi to, kar pravi Elizabeta Gardini, Gardini v Na področju prometa imamo še potencial za izboljšave, tukaj se ne strinjam s Holgerjem Kramerjem. Mislim, da imamo velike možnosti, kar zadeva naknadno ugradnjo eh, filtrov za trdne delce v vozila in pa tudi zmanjšanje izpustov NOx. Ne bomo pa prišli do teh ciljev na takšen način, da zapiramo ceste, da sprejemo neke absurdne eh, rešitve, če ne bomo tudi pri velikih onesnaževalcih eh, kaj naredili. To je jasno. Naše občine bodo imeli vedno več težav z zagotavljanjem kakovosti zraka in eh, če bomo to sprejeli, nas bodo klicali vsi župani in bodo rekli, da tega sploh ne moramo doseči, če ne bomo začeli kar lepo po vrsti zapirati cest. Tako da, kar zdaj gospodarsko krizo je treba zadevo tudi gledati skozi neko posebno optiko. Imamo strategijo EU 2020. Rekli smo, da so investicije v trajnostne tehnologije odgovor na krizo. In zato velja tudi to vključiti v to razpravo. In strinjam se z vsemi tistimi, ki pravijo, špansko predsedstvo mora tukaj narediti nek premik. Ne moramo sprejeti tega, da bodo oni preprosto rekli, ne, s parlamentom se ne pogovarjamo. Druga obravnava, je jasna običajna praksa in špansko predsedstvo se mora pač lotiti dela. Ne more, ne more kar reči, ne, ne bomo. Hvala lepa, Satu Hasi. Much, Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj zelo pomembnega. To velja za vse kolege, še posebej za kolege v EPP. Oni pravijo, da moramo biti bolj previdni zaradi trenutnega stanja in tako naprej. Opomniti jih želim, da smo se v zadnjem mandatu pogajali o zakonodaji na področju kakovosti zraka. Kolegi iz EPP-a so povedali, da če želimo imeti strožja merila v zvezi s kakovostjo zraka, potrebujemo strožjo zakonodajo, ki je v jedro, torej tistih stvari, ki proizvaja onesnaženje. Zato pozivam te kolege, ki so takrat zahtevali zakonodajo na področju izvoro onesnaževanja zraka, da so konsistentni v zvezi s tem. Kajti tukaj govorimo o pomembnem delu izvorne zakonodaje, s to zakonodajo IPPC. Chris Davis je spregovoril o merilih na področju CO2. Tudi Chris Davis je prejel enake dokumente kot jaz in zato se strinjam, da bi to zakonodajo morali uporabiti tudi zato, da bi bilo teže vlagati v nove termoelektrane na premog. Danke, Anja Weisgerber. Hvala, Anja Weisgerber. Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz se. Eh zahvaljujem poročevalcu za upravljeno delo in mu čestitam za ta predlog. Ne smemo pozabiti, zakaj gre pri tem ponovnem sprejetju te direktive. Gre za boljše okoljske standarde, za boljše uh, zaščito okolja, za boljše eh, konkurenčne pogoje v Evropi in tukaj naj bi okrepili uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij, prav tako pa naj bi na samih virih eh, emisij, industrijskih emisij, eh, glede trdnih delcev in pa ostalih emisij, stvari izboljšali. V tem trenutku je tako, da je komisija leta 2009 eh, prožila postopek zaradi kršitev proti devetim državam članicam. Le tri države članice so v Evropi, ki so v ustrezni meri prenesle koncept najboljše razpoložljive prakse na podlagi podatka Evropske okoljske agencije iz Kopenhagna. Eh, v Evropi imamo še vedno več kot 1500 mm, naprav, ki nimajo novega obratovalnega dovoljenja po novi zakonodaji. In to je velik problem. In eh, tukaj mislim, da moramo ukrepati, kajti nadalje, nadalje ne moremo eh, po tej poti. Imamo razlike, ki se razlikujejo Eh, vse tja do faktorja tisoč, kar zadeva emisije in eh, to je slabo za konkurenčnost, slabo za eh, varovanje zdravja in bila sem poročevalka v senci za direktivo o kakovosti zraka in tukaj smo zahtevali od komisije, da zadeve rešujejo na viru in zato mislim, da so pomenili minimalne zahteve, ki smo zahtevali že na samem začetku in ki jih zdaj poročevalje tudi predlaga in zato se zato zavezujem. Še en zadnji stavek, kar zadeva Eh, varovanja tal. Eh, mislim, da se moramo zavzeti za to, da končno najdemo rešitev, da se eh, vrnemo na ustrezno raven, ne pa da, da smo nazaj na samem izhodišču. Mislim, da s to direktivo ne bi smeli kakorkoli prejudicirati rešitve na tem področju. Ja, teh zadnjih 6 sekund je bilo 16, ampak dobro, še gre, spremljivo. Sir pa peti kajnen hvala. Jasno je, da moramo iti še dlje od tega predloga, vsaj z vidika okolja in zdravja. Ampak želim spregovoriti še o eni stvari, to je konkurenčnost. Imamo strategijo EU 2020 in eden od temeljev tam je zelena rast. Potrebujemo več notranjega trga in enake pogoje za vse. Na tej osnovi bomo svojim družbam omogočili, da bodo konkurenčne. Tukaj pa imamo dve velike odstopanje in dva velika prehodna obdobja in tukaj postopamo proti konkurenčnosti za lastne družbe. Ta pristop ne bo industriji pomagal pri konkurenčnosti. Stroške prenese na javni sektor in na javno zdravje. Res je, v izjemnih primerjih potrebujemo odstopanja in tudi prehodno obdobje je potrebno v določenih primerjih, da bo to gospodarsko učinkovito, ampak ta postopek gre predaleč in je kontraproduktiven. To bo škodilo industrijski konkurenčnosti in tudi podjetjem. Hvala. Uh, Hvala lepa, da smo izčrpali seznam govornikov. Zdaj pa je Marjane Vening strani komisije. Izvolite. Ja, guten Morgen. Entschuldigung, ich habe den Knopf nicht. Dobro jutro. Se pravičujem, nisem tako hitro našla gumba za mikrofon. Najprej bi se pridružila tistim, ki se zahvaljuje gospodu Kramarju za to poročilo, tudi mi mislimo, da je to dobro poročilo, eh, da je to dober korak naprej od tega, kar smo imeli v prvem branju, kar zadeva številne točke. Mislim, da je to, kar smo slišali danes eh, strani različnih članov odbora, vsekakor zelo opogumljajoče. če naj zdaj se spontano odzovem na te prispevke v imenu komisije, eh, potem lahko rečem, da bi se lotila treh točk, ki jih je izpostavil tudi gospod Kramer. Kot prvo, varnostna mreža. S tem v zvezi je bilo kar nekaj vprašanj. Komisija je vedno govorila, da ta koncept že imamo. Imamo že tri, štiri direktive, kjer imamo to vrstne minimalne standarde. In to velja tudi za eh, velike korilne naprave in eh, tukaj ni nekakrnih pomislekov, če se dejansko izkaže, da so takšni minimalni standardi potrebni, potem bo komisija to vsekakor lahko tudi predlagala. To sicer ni eksplicitno zajeto v tem predlogu, stvar pa je v tem, da komisija v vsakem primeru ima eh, pravico, da to predlaga. To, kar eh, pa predlaga gospod Kramer v svojem poročilu, gre po našem mnenju v pravo smer. Tukaj smo iz različnih razlogov, eh, iz razlogov okoljske politike in tudi iz razlogov, da naša administracija ni pristojna za to določene stvari zavrnili, ampak če se pogledamo posamezne predloge, potem lahko povem, da smo mnenja, da vsaj kar zadeva nadaljne, nadaljno razpravo, vsekakor obstaja možnost za to. Kar zadeva fleksibilnost in člen 15.4, tudi tukaj so številni govorniki danes izpostavili, da iz okoljskih razlogov in tudi za razlogov konkurenčnosti, moramo te stvari omejiti. Sveda obstajajo izjeme, to je treba upoštevati, po drugi strani pa se moramo omejiti eh, zgolj na izjeme kot izjeme, ne pa da izjeme zdaj postajajo, postanejo kar naenkrat eh, pravilo. Tudi v svetu je bila razprava na to temo zelo intenzivna in mislim, da se tukaj lahko še nekoliko pogovorimo, da bi prišli do končnega dobrega kompromisa. Naslednja zadeva, tudi zelo pomembna zadeva, je vprašanje velikih eh, kolenih naprav. Poznate stališče komisije s tem v zvezi in tukaj smo dejali, da je to eden tistih eh, sektorjev, ki so. Uh, ker smo pač zdaj povišali eh, standarde. Teh sektorjev pa zdaj ne bi smeli razlikovati od eh, drugih. Torej, izjeme so nekaj, kar ni najbolj eh, nujno. V razpravi s svetom smo že ugotovili, da so določene zadeve, ki jih eh, ne bi smeli kar tako črtati. Eh, temveč bi morali v kolikor se da visoki meri se še pogovoriti o tem, do kakšne mere naj dovolimo te izjeme in tukaj mislim, da je tudi stališče parlamenta zelo blizu temu, kar je komisija povedala v svojem prvotnem predlogu oziroma predstavila v svojem prvotnem predlogu. Torej, če na kratko povzamem, Zdi se mi, da imamo pred seboj dobro podlago za nadaljevanje pogovorov med svetom in parlamentom, mm, za iskanje kompromisa. Številni so rekli, da naj bi v drugem branju to zadevo zdaj sprejeli. Mislim, da je to vsekakor pravo izhodišče in komisija bo storila vse eh, za to in bo tudi pripravljena na pogovore zato da bi kar se le da prispevali k doseganju tega cilja. Hvala lepa. Še gospod Kramer na kratko. Hvala, predsednik, čisto na kratko, kajti veliko časa smo že porabili. Bi pa še enkrat eh, se navezal na sporočilo Ase Vestland, namreč, da si ne delamo na kakršne usluge, če pri tako pomembnih eh, razpravah eh, tako zelo omejujemo razpravo. Ogromno razprav imamo o nezakonodajnih besedilih, In zdaj bom to zelo um, previdno dejal, da morda ti niso največja prioriteta, ko pa gre za tako zelo pomembna zakonodajna vprašanja, ker je tako težko najti enotno stališče, pa se moramo omejiti na par minut in čim kdo govori, kakšno minuto dlje se ga eh, prekine. Mislim, da bi moral parlament eh, v osnovi premisliti o načinu postopanja pri takšnih razpravah. No, kar zadeva izjave, ki so bile tukaj podane očitno skušamo zdaj tukaj iskati kvadraturo kroga. Eh, kajti imamo najrazličnejša stališča, od eh, popolne podpore skupnemu stališču do podpore še nadaljni zaostritvi mojega stališča. Cel spektr imamo, ampak mislim, da je pomembno, da se zavedamo, da se moramo na naslednjih tednih zbližati, če želimo eh, svetu karkoli predlagati z naše strani, kajti drugo branje zahteva kvalificirano večino in zato vas potrebujemo vse, vključno z Martinom Kerenenom in uh, vključno tudi še s kom uh, drugim. Čisto na kratko bi se dotaknil določenih uh, vprašanj, kjer ste me konkretno izvali. Uh, gospodarska kriza, mislim, da tukaj ni argument za to, da ne bomo storili koraka naprej. Gospodarska kriza zadeva vse, tudi tiste, ki že imajo visoke okoljske standarde za svoje naprave, tako da ta argument ne zdrži, iskreno povedano dejstvo, da ne bi nizki okoljski standardi zagotavljali večjo konkurenčnost, to, to ni res in zato se tudi Richardu Zeverju zahvaljujem za to trditev. E, to so, mislim, da zadeve, ki niso med seboj neskočujoče. Potem e, standardi, kar zadeva emisije CO2, te zadeve so zelo prisotne. Mislim, da moramo govoriti tudi o učinkovitosti trgovanja z emisijami, o učinkovitosti e, tega trgovanja in uspešno tega trgovanja, ampak to ne sodi sem. IPPC ne zadeva to pogrebnih plinov. Če bomo govorili o tej razpravi, nas bo to, o tej zadevi nas bo to samo odvrnilo od resnične razprave o tem, kakšne najboljše tehnologije naj bi uporabili. Tako da pri tej direktivi ne govorimo o tem, če bo to v stališču parlamenta na koncu, vam lahko povem, da bo to še bolj otežilo dogovor s svetom. Zdaj pa kot zadnje bi rad izpostavil oziroma poskušal podati dve zelo prvitni trditvi v smeri kompromisa. Gospa Gardin je dejala, da dajemo v svojem poročilu komisiji preveč eh, manjškega prostora, kar zadeva definiranje minimalnih standardov. Prav, potem pa govorimo o postopku. Martin Kellen je omenil so odločanje kot ključno tukaj. To je moj prvi predlog. Drugi predlog, razumem gospoda Sonika, gospoda Uskija, ki ga sicer ni več v dvorani. Je? Ga ne vidim. Skratka, razumem, da je gospod Sonik je tu, ampak gospoda Uskega ni. Razumem torej, da potrebujejo države članice svoje nacionalne prihodne načrte. In tukaj moram reči, da si kaj lahko predstavljam, da bi te načrte v nekakšni spremenjeni obliki vključili nazaj v stališče parlamenta, potem nas podprite pri minimalnih standardih. In še zadnja stvar, Volja držav članic, tukaj se navezujem na Kalhanca Florenca, volja držav članic ni kaj velika na tem področju, da bi tukaj naredili napredek. Eh, Evropa je lahko samo tako dobra kot eh, skupek držav članic. To je tudi nekaj, kar omejuje komisijo pri njem delu. In to nizko pripravljenost držav članic za ukrepanje bi mi kot parlament morali spremeniti in da svetu. Zdaj predstavimo stališče, na podaj katerega se bomo lahko začeli pogajati in da v drugi obrnavi pridemo do dogovora. In veseli me, da je predstavnica komisije zdaj dokaj jasno povedala, da moj koncept, spremenjen koncept minimalnih standardov, ne zavrača ravno popolnoma, ampak da to razume kot korak v pravo smer. Mislim, da tukaj lahko naredimo napredek. Zahvaljujem se vsem za naklonjenost in uh, v naslednjih mesecih nas čaka kar težko delo in upam, da bomo kar se da konstruktivni. Hvala lepa. Ja, dank, Hvala, Holger Kramer. Poteka druga obravnava in upoštevati moramo določene roke. Največ štiri mesece imamo na voljo kot Evropski parlament, da se odzovemo na skupno stališče sveta. In eh, na zadnjem planem zidanju marca je začel teči ta postopek in eh, ti roki so sedaj pred nami. Rok za vložitev predlogov sprememb je 23. marec 2010 do 12. ure. 28. oziroma 29. marec, takrat bomo o tem glasovali v odboru, julija pa predvidoma na plenarnem zasedanju. Tako da je ta časovni rok relativno skupo odmerjen in eh, kolegice in kolegi, verjetno se boste morali potruditi, da čim prej predložite predloge sprememb eh, do konca naslednjega tedna. Uh, Zelo dobro, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. To so nova lahka gospodarska vozila in standardi emisijskih vrednosti. Naš poročevalec za to poročilo je gospod Martin Kellenen. Zdi se, da industrijske emisije so bolj pomembne, ker številni odhajate. Hvala. Mislim, da bom malce počakal, kajti prejšnja točka je bila mnogo bolj priljubljena od moje. Skup. Morda samo trenutek, da ljudje zapustijo dvorano. Ali pa se odločijo, da bodo tiši. Okay, Dobro, mislim, da bomo nadaljevali. Prosim, da tisti, ki zapuščate dvorano, to storite v tišini zato da bomo lahko poslušali našega poročevalca in dajmo besedo. Hvala. Gospod predsednik, ljudje si lahko nadenejo slušalke, če želijo poslušati. Standardi emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila. Tisti, ki so bili tukaj že v prejšnjem mandatu in so se ukvarjali z emisijami CO2 v zvezi z avtomobili, bodo videli veliko starih stvari v tem novem dokumentu, kajti veliko določb iz končne zakonodaje o avtomobilih se dejansko odraža v tem predlogu komisije. Predlog uvaja omejitev 175 gramov za lahka gospodarska vozila in to predstavlja 10 odstotkov emisij iz prometa v EU. 175 gramov je predlog komisije do leta 2016. Postopek uvajanja bi imeli od 2014 do 2016 in bolj kontroverzna komisija predlaga tudi dolgoročni cilj 135 gramov do leta 2020. Tisti, ki se spomnite zakonodaje o avtomobilih, boste vedeli, da smo tudi v tisto zakonodajo vključili dolgoročni cilj To je predlog, ki ga podpiram. Mislim, da bi proizvajalcem morali dati neko predstavo o tem, kaj jih čaka v prihodnosti, kakšno tehnologijo naj uvajo in kje bi morali biti do leta 2020. Gre bolj za vprašanje o ravni omejitev. 135 gramov je resnično zelo ambiciozno in zanima me, kako komisija utemeljuje to številko podrobnosti ni v presoji vpliva in zdi se, da so preprosto vzeli predlog iz zakonodaje o avtomobilih in določen odstotek tega predstavili za lahko gospodarska vozila. To je pa zelo nevarno, kaj ti tukaj je trg drugačen. To vrstna vozila so zelo racionalno oblikovana, malo možnosti je, da bi zmanjšali njihovo težo in tako naprej. In velik del avtomobilov oziroma teh vozil je na dizelski pogon in ne na benzin. Zato me zanima, odkot komisiji tak predlog. <clears throat> Naslednji problem v zvezi s tem, ki ni obstajal na področju zakonodaje z avtomobili, je, so vozila, ki so v večjih ravneh več proizvajalcev avtomobilov, naprimer prodaja samo avtomobile v obliki šasije in motorja, potem pa to prodajo malim in srednjim podjetjem, ki to preoblikujejo v različne vrste vozil, naprimer vozila s hladilniki, počitniška vozila, torna vozila in tako naprej. To vrstnih oblik je več tisoč. In seveda je treba tudi emisije teh končnih vozil upoštevati v te zakonodaje in mislim, da bi bilo nerazumno, da bi tisoče malih in srednjih podjetij v Evropi bilo odgovornih za to. Zato mislim, da bi vrednosti izpustov morale ostati pri proizvajalcih, ampak potem moramo razmisliti o tem, kako bomo te vrednosti pripisale, pripisali družbam. V dokumentu je tudi predlog, ki ga mnogi obravnavajo kot nepopolnoma zadovoljujočega, namreč, da bi svet oblikoval še nadaljni neuradni dokument v zvezi s tem, da bi videli, kam lahko gremo v prihodnosti. Mi v parlamentu pa tega dokumenta še nismo dobili. Uvedeno je, bila, uvedeno je bilo tudi odstopanje za majhne proizvajalce. Mislim, da bi to morali podpreti, kajti poudariti je treba, da proizvajalci niso izuzeti iz teh določb, ampak zaradi specifične narave njihovih proizvodov, ne bi bilo ustrezno, če bi jih vključili v splošno zakonodajo, vseeno pa se bodo morali, bodo morali ravnati v skladu z predlogi komisije, kar zadeva superkredite in to vrstne ukrepe, tudi to je vključeno v predlog komisije. Treba je ponuditi spodbude proizvajalcem za to, da uvedajo nove tehnologije in inovacije. Združevanje naporu proizvajalcev je tudi vključeno in tudi to pozdravljam. Naslednja stvar pa je, da me zanima, ali je mogoče združevati tudi zakonodajno področje avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil. Naprimer, konec koncev je vsak gram, ki ga prihranimo, enak. Gram, ki ga prihranimo pri avtomobilih, je enak gramu, ki ga prihranimo pri lahkih gospodarskih vozilih. In veliko tovrstnih vozil, temelji na enaki tehnologiji, zato mislim, da bi tukaj lahko imeli nekaj manevrskega prostora. Kar zadeva sankcije, predlagane sankcije so zelo obsežne za ravnanje, ki ni v skladu z zakonodajo in mislim, da si noben proizvajalec ne bi drznil ravnati v nasprotju z zakonodajo, ampak vseeno bi si lahko ogledali vse sankcije, kajti zdijo se precej ostre. To je glavni okvir, gospod predsednik. Srečal sem se že s poročevalci v Sence in pozdravljam njihovo sodelovanje. Veselim pa se že, da bomo sodelovali na tem delu in da bomo oblikovali bolj razumen predlog in seveda bom z veseljem poslušal tudi to, kar imajo zapovedati drugi predstavniki v tem odboru. Hvala. Hvala, gospod Kalenan. Kdo se že prijavlja na seznam govornikov, potem bom seznam zaprl. Dobro, sedaj imamo 4 minute za koordinatorje, potem pa 2 minute, 2 minute za druge poslance. Anja Vajsgerber pa bo začela, prosim. Ja, vielen Dank erstmal für ähm, den. Najlepša hvala. Zelo jasno ste nam predstavili to poročilo, gospod poročevalec. Uh, Naj, najprej se navežem na to sodelovanje. Mislim, da bi bilo dobro, če predstavimo čim bolj usklajen predlog. Pa polnoma jasno je, da želimo prispevati k temu, da se zmanjša raven emisij tudi v tem sektorju. To velja tudi za tako imenovana lahka gospodarska vozila in dostavna vozila. Kot eh, Evropska unija želimo doseči cilje za izboljšanje podnebja in kakovosti zraka. To velja tudi za ta sektor, tudi za letalski sektor, ki ni vključen v ta sektor. Kar pa zadeva za lahka gospodarska vezila, približno 50 odstotkov emisij povzročajo na ravni Evropske unije. In ravno zato je načeloma že tako, da je ta predlog ustrezan in da gre v pravo smer. Evropska agencija za okolje je že rekla, da emisije v cestnem prometu vse bolj naraščajo. Iz leta 990 eh, imamo podatke in eh, ta porast je približno 20 odstotkov, kar pomeni, da tukaj moramo zauzeti ustrezen pristop. Želimo zmanjšati raven emisij. To smo že naredili pri osebnih vozilih, sedaj pa želimo urediti lahka gospodarska vozila. Meni pa se zdi, da je nujno biti čim bolj realističen, tudi kar zadeva mejne vrednosti, da so lete izvedljive v praksi. Ravno zato se mi zdi, da bi bilo dobro, da poskrbimo za ta usklajen pristop. Potrebujemo takšne pristope in takšne ureditve, ki nam bodo omogočile tudi to, da bomo upoštevali okvirne pogoje, ki smo jih že sprejeli do sedaj ko govorim o lahkih gospodarskih vozilih, upoštevati moramo to, da so to utilitarna vozila, ki jih uporabljajo majhna in srednja velika podjetja. Poleg tega to posledično pomeni, da moramo upoštevati učinke gospodarske in finančne krize. Tako da zakonodajni cilji, ki jih bomo dosegli na podlagi mejnih vrednosti, ne smejo pravzaprav prispevati k temu, da bo prišlo do nesorazmernega porasta pri ceni teh lahkih gospodarskih vozil. Sedaj potrebujemo bolj učinkovito porabo goriva, ampak ne nazadnje moramo biti eh, tudi realistični. Če se zdaj pogledam številke, kar. Eh, zadeva lahka gospodarska vozila in registracijo na tem področju. Prišlo je do 24 odstotnega upada v letu 2009. Ravno zato moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence za proizvajalce v tem sektorju. Ravno zato se mi zdi nujno, da oblikujemo takšne spodbude, ki bodo pomenile večjo ekološko inovativnost, ki bodo tudi omogočile, da uveljavimo eh, to načelo super credits, eh, super ugodnih posojil oziroma premij. Zdi se mi tudi dobro, da je gospod Kellenan rekel, da je kar nekaj sporednih eh, točk, kar zadeva motorna vozila oziroma osebna vozila nasploh. Dobro bi bilo, če bi upoštevali kompromis, ki smo ga dosegli eh, do sedaj, da bi to prenesli tudi na lahka gospodarska vozila. In če se zdaj pogledamo podrobnosti, potem bi bilo dobro, da bi upoštevali tudi stališče Evropske komisije, ki je recimo tudi pri tako imenovanih eh, super credits eh, prenesla določene koncepte, ampak eh, dobro bi bilo upoštevati, da so lahka gospodarska vozila nekoliko težja, kar zadeva maso in tudi to moramo upoštevati. Potem pa, kar zadeva sankcije. Tukaj ne moramo imeti 100-odstotnega prekrivanja in ne moramo kar 100-odstotno prevzeti omenjene rešitve. Ampak recimo pri teh moramo upoštevati uh, določene sankcije, kar zadeva to, če se preseže en gram pri lahkih gospodarskih vozilih oziroma pri osebnih vozilih. In tukaj ne sme priti do izkrivljanja. Seveda, upoštevati moramo tudi eh, ta argument majhnih in srednje velikih proizvajalcev. Zato bom sedaj zaključila, ker ne želim preseči časovnega okvira samo nekaj, kar zdeva predloge, ki ste jih že posredovali. Meni se zdi res zelo dobro, da kar zdeva ekološke inovacije, da tukaj imamo možnosti, ki jih lahko izvedemo v praksi in da lahko te zadeve tudi izračunamo in opredelimo. Meni se zdi, da trenutni predlog ni dovolj uh, dober in da bi bilo dobro, da tukaj prilagodimo določene zadeve. Matijas Grote. Ja, Matijas Grote, Najlepša hvala. Ja, dežavu, o tem je govoril gospod eh, Kelnan. In eh, ko sem videl ta eh, predlog, sem ravno tako pomislil isto. Ampak razdeva Evropsko komisijo, želel bi si, da bi bila veliko bolj ambiciozna na tem področju. Videli smo poročilo gospoda Sakonija, ki smo ga sedaj tudi sprejeli. In industrija se je takoj odzvala. Kar nekaj modelov že imamo, kako vrčujemo, kako lahko oblikujemo nove koncepte. In na nas se že izvaja pritiska kot Evropski parlament. Kar zadeva predlog uredbe, izboljšali smo ga. In zato bi si res želel, da bi tudi pri tem poročilu, ki ga sedaj obravnavamo, bili nekoliko bolj ambiciozni. Zato bi si tudi želel, da bi Evropska komisija sprejela nekoliko bolj enostavne ukrepe. Recimo, da bi imela recimo omejitev hitrosti. Uh, Tudi ko govorimo o lahkih gospodarskih eh, vozilih, je lahko možno, da pride do optimizacije motora, da se zmanjša hitrost. Zadeva je enostavna, lahko se eh, privrčuje kar nekaj denarja oziroma se zmanjšajo emisije CO2. -ja. Zato sprašujem eh, komisijo, kaj bo naredila oziroma zakaj se ni ustrezno odzvala, kar zadeva omejitev hitrosti. Potem pa bi si želel še eno zadevo gospod eh, Dimas, eh, nekdani komisar, je podal predloge in želel bi, da se to prevzame, ampak to se žal ni zgodilo. Potem pa nekatere države članice v svetu so sedaj podale določeno pobudo, da bi se ta predlog izboljšal. Nekateri pa bi si želeli, da tega predloga sploh ne bi bilo na mizi. Lahko povem, eh, da bomo tako neverodostojni tudi na prihodnjih konferencah, kjer bomo razpravljali o podnebnih spremembah. Tako da mislim, da je res zelo dobro, da je ta predlog uredbe dober, da se lahko izvede v praksi in da je čim bolj ambiciozen. Ugotoviti moramo, da kar zadeva osebna vozila, tukaj imamo določeno zakonsko ureditev, ki je nekakšen kompromis. Evropski parlament jo je sprejel v prvi obravnavi. Ampak, eh, kar zadeva lahka gospodarska vozila, videli bomo, kaj se bo zgodilo tukaj. Ali bomo imeli eh, ta postopen predlog? Eh, mislim, da moramo sedaj zapolniti to vrzel. In meni se zdi, da je predlog, ki je sedaj na mizi zelo potreben in Evropski parlament bo tukaj odigral pomembno vlogo. Zanima me, kaj se bo zgodilo. Želel bi si, da bi bil ta predlog veliko bolj ambiciozen, ker se na nas izvaja pritisk, ampak eh, mi moramo izvajati pritisk, zato da bo prišlo do večjih ekoloških inovacij. In predlog, eh, ki je sedaj na mizi, nam pri tem ne bo pomagal. In tukaj bi pravzaprav pričakoval oziroma zanima me, kaj bo Evropska komisija naredila, če se upošteva samo masa pri lahkih gospodarskih vozilih in če se bo ta masa povečala. Upoštevati moramo tudi tovor, upoštevati moramo različna merila, ampak morda bi bilo dobro, da se komisija odzvo, odzove in da pove, kakšna bo ta krivulja, kako bo potekala. Potem pa tako imenovani nišni proizvajalci. Tudi v poročilu Sarkoni mislim, da smo poiskali ustrezen kompromis. Ne moreš eh, pravzaprav pri vseh upoštevati istega pristopa in tukaj se popolnoma strinjam. Kar pa zadeva časovni okvir, 175 gramov oziroma 130 eh, gramov, oziroma naš cilj v končni fazi eh, je cilj po mojem mnenju, ni dovolj ambiciozen. Imamo eh, postopno uvedbo, to smo uvedli tudi v poročilu Sakoni, to je podala Evropska komisija. In kar zadeva 175 gramov kot mejno vrednost, o tem bi se morali ponovno pogovoriti, oziroma morali bi to narediti, po mojem mnenju. Potem pa bi se morali vprašati, kaj bo v prihodnosti, ko bomo imeli podnebne konference, ko bomo nastopali kot Evropska unija, kot Evropski parlament, tako bi bili veliko bolj verodostojni. In ravno zato moramo zdaj opraviti svojo domačo nalogo. Res eh, me zanima, kaj bo končno pazi podal Martin Kellanen. Ja, strokovnjak za emisije, gospod eh, Holger Kramer. Ja, hvala za ta eh, kompliment, ampak tukaj ne uh, govorimo o industrijskih eh, emisijah in onesnaževalih, ampak o CO2. Ne strinjam se sto odstotno z vsemi predgovorniki, ker mislim, da je ta predlog že dokaj ambiciozen. Kar zadeva pritisk uh, za regulacijo, mislim, da to ni edini možen pritisk, ampak imamo eh, kar nekaj časa. Nekaj časa potrebuješ, eh, potrebuješ eh, strokovno pomoč in mislim, da bi bilo dobro, če tukaj zagotovimo dodatno pomoč, da bomo dosegli te cilje. Zatočil se bom na določene vidike, v določeni meri se bom že, bom že ponovil, kar zadeva že ostale predgovornike to pravzaprav, ko govorimo o lakih gospodarskih eh, vozilih, eh, niso vozila, ki jih kupimo zato, ker so lepa, ker so del našega življenjskega sloga, ampak zato, ker jih potrebujemo. To je zelo pomembno zaradi majhnih in srednje velikih eh, podjetij in stroški so tukaj zelo pomembni in že sedaj imamo velike težave pri nakupu lakih gospodarskih vozil. Tako da, če upoštevamo zmogljivosti transporta, upošteva še porabo. In v tej fazi lahko ugotovimo, da je to zelo pomemben argument pri lahkih gospodarskih vozilih in to moramo upoštevati pri tem sektorju. Ker pa zadeva sam predlog, 2015 je cilj, ki se eh, predvideva, mislim, eh, da je to ambiciozno, poskrbeti moramo, da se to uveljavi. Kar nekaj vprašanj pa se mi postavlja v zvezi z dolgoročnimi cilji. Najprej 2010, ali je to še vedno dolgoročni cilj, to je manj kot 10 let. In če sedaj pogledamo produkcijske cikle pri lakih gospodarskih vozilih, lahko potegnemo sklep, da potrebujemo več časa za ta razvoj kot za osebna vozila. Tako da potrebujemo dolgoročni cilj, ki bo upošteval proizvodni cikl teh vozil. In eh, o tem moramo zelo podrobno razmisliti. Ali obstaja presoja vplivov na tem področju, ali smo preverili, kako lahko to dosežemo ali ne. 2010 ali je to izvedljivo ali ne, recimo tudi kar zdeva električna vozila in upoštevati moramo. Ja, 20-20 pravi gospod eh, Lajne, ne 20-10, ja, se upravičujem. Govoril sem to desetletje, ampak to desetletje, ta proizvodni cikl, pravzaprav sem to želel podariti, seveda gre za leto 2020. Tako da tudi, če imamo te motorje z zgorevanjem, tudi če upoštevamo ta učinek, eh, pa se bo lahko zgodilo, da ne bomo upoštevali okoljskih eh, vozil in da več ne bomo imeli tista vozila, ki bodo 2,5 ton težka, ampak lažja vozila. Tako da se bo zastavljalo vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bomo imeli manjša lahka gospodarska vozila. In paziti moramo, da tukaj ne bomo preveč preskriptivni. Potrebujemo dolgoročne cilje, dolgoročne strategije in preveriti moramo, ali je ta projekt še vedno realističen, ali je ta letnica 2020 še vedno realistična, kar zdaj v izpolnjevanje teh pogojev. Potem pa še ena zadeva. Pravzaprav ne razumem najbolje, da ko govorimo o lahkih gospodarskih vozilih, če se ne upoštevajo te mejne vrednosti, zakaj imamo eh, druge sankcije, kar zadeva prekoračitev enega grama glede na osebna vozila. Mislim, da bi tukaj morali imeti enakomeren pristop. Potem pa še ena zadeva. Kar zadeva lahka gospodarska vozila, imamo številna vozila, kjer še nimamo dodatne opreme. Oziroma vprašati se moramo, kaj je tukaj za odgovornost proizvajalca, ki pravzaprav nima dovolj nadzornih mehanizmov v svojih rokah. Recimo, kar zadeva eh, šasijo, eh, kar zadeva ambulantna vozila, ki potrebujejo ustrezno opremo. Sprašujem se, kako odgovoren naj bo še proizvajalec eh, za emisijo CO2, čeprav ni odgovoren za vse dele opreme. Tudi tukaj, moramo, tudi tukaj moramo poiskati rešitev, ki bo izvedljiva v praksi. Najlepša hvala, Sabine Vilc. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Kar zadeva emisije v transportnem sektorju, porasle so v obdobju 1990-2007 za 36 odstotkov. To so res zelo visoke številke. O tem je govorila tudi gospa Weisberger, ki pa je citirala nekoliko drugačne številke iz drugih verov. Tako da poprečno bi lahko zmanjšali raven emisij v tem sektorju za 9 odstotkov. Lahka gospodarska vozila, vse več vprašavanja bi bilo, če bi emitirala manj emisij. Tako da popolnoma jasno je, da moramo tukaj poiskati ustrezen kompromis. Evropska unija mora industriji dati zelo jasen signal. Zelo dobro poznamo ta postopek. In eh, dobro bi bilo, eh, da bi pravzaprav zapolnili določene vrzeli, ki so nastale na področju osebnih vozil. Tukaj moramo postopati drugače. Če bo industrija se že zdaj pritoževala, da ukrepi iz eh, tega predloga so prestrogi, potem mislim, da bi bilo dobro, da jih spomnimo na eno zadevo. Naše cilje oziroma raven ambicij smo že znižali in meni se zdi, da leto 2020 2012 eh, je, bilo, je bil izhodiščni datum, sedaj pa smo postavili datum 2016. Tako da ambiciozna zakonodaja je nujna, ker smo že pri osebnih eh, vozilih videli, da proizvajalci avtomobilov niso eh, pripravljeni odstopiti in upoštevati te emisijske standarde. Čeprav so rekli, da se bodo zavezali in so podali kar nekaj obljub. Potem pa Pri lahkih gospodarskih eh, vozilih eh, je težko sprejeti to racionalno odločitev. Tudi če so motori vse boljši, imajo večjo zmogljivost, pa to več ne bo gospodarsko izvedljivo. In upoštevati moramo tudi varnostne vidike, kar zdaj lahko gospodarska vozila. Prehitri so. In eh, številni so udeleženi v te nesreče. In, uh, obstajajo težave, kar zadeva omejitev hitrosti, ki naj bi jo uvedli. Pozitivni učinki eh, zmanjševanja emisij so tukaj zelo jasni, kar je že izpostavil gospod Grote. Potrebujemo veliko bolj ambiciozne cilje. Tako da potrebujemo tako kratkoročne, kot tudi srednjeročne cilje, ki so se izkazali za najbolj učinkovite. Ne smemo zagrešiti napako, eh, da bi tukaj odstopili od tega pristopa razdeva 2012 in kot kročni cilj, to se mi zdi izvedljivo. 125 gramov CO2 ja na kilometr, kar zdeva obstoječo tehnologijo, to bi že lahko dosegli. Kar zdeva Effort in Renault, imamo kar nekaj modelov na trgu, ki so res že blizu tej številki 175 gramov na kilometr. Tako da se mi zdi, da bi lahko prilagodili ta model in to je izvedljivo. Če pa bi dodatno zavračevali ta proces do leta 2016, to je to nekaj, kar, ne moremo, kar ne moremo postaviti pod vprašaj. 2020 in 135 eh, gramov, eh, zato si prizdevajo Nemčija in eh, Italija v svetu in želijo podaljšati ta proces. Ampak tukaj obstajajo določene pomankljivosti, kaj je s tako imenovanimi supercredits, eh, kako naj bi jih eh, zagotovili, tako da bi imeli olajšave za eh, določena vozila, ki emitirajo manj emisij. Kot poslanka skupine GUE NGL menim, da pravzaprav si moramo prizadevati, da ne bi prišlo do zniževanja standardov emisijskih vrednosti. Leta 2014 bo komisija ponovno preverila omenjen zakonodajni predlog in ob koncu mi dovolite, da omenim še eno zadevo. Presoja vplivov. Mislim, eh, da bi bilo dobro, da tukaj ne zavločujemo zadeve. Cilje, ki smo jih eh, sedaj že sprejeli, se ne smejo potem razvrdnotiti v naslednji fazi procesa. Schön, pas, Thank you, Mr. Chairman. Gospod Eckert. Hvala, gospod predsednik. Povdariti želim, da je ta zakonodaja ključna za prometni sektor in slišali smo že, da je to samo 10 odstotkov sektorja, ampak prosim, upoštevajte, da je to zelo hitro rastoči del tega sektorja. Zmanjšati pa moramo izpuste toplogrednih plinov za 10 odstotkov do leta 2020, če si pogledamo sektorje, ki so zunaj sistema ETS. In v okviru tega morajo ti sektorji doseči zmanjšanje za 15 odstotkov. Zato moramo na področju prometa doseči resnično veliko. In gospa Wills je že povedala, da je povečanje izpustov v prometnem sektorju 40 odstotkov. Zato moramo v desetih letih doseči zmanjšanje za 15 odstotkov in izjiv je zato zelo velik. Kar zadeva gospodarska vozila, vemo, da se je v zadnjih desetih letih za 50 odstotkov povečalo število lahkih gospodarskih vozil. Zelo pomembno je, da si zapomnimo naslednje. Ko smo razpravljali o osebnih vozilih in izpustih CO2 v zvezi s tem, je komisija povedala, da bi lahko te omejitve kompenzirali druge, naprimer pri gospodarskih vozilih. In zelo pomembno je, da sedaj razpravljamo o tem. Pomembno pa je tudi to, da bomo s šibko zakonodajo za gospodarska vozila proizvajalci imeli spodbudo, da se njihova vozila registrirajo kot lahka gospodarska vozila, kajti tako bi se izognili strožji zakonodaji. Zato moramo poskrbeti, da bo tudi zakonodaja na tem področju ustrezna. Zakonodaja mora biti obvezujoča in mora biti v skladu z standardi za avtomobile, ki smo jih predstavili. To se je povečalo, oziroma to se povečuje za 40 odstotkov. In če bomo to storili tudi v zvezi z gospodarskimi vozili, potem bomo na koncu imeli 125 gramov na kilometr. In to je seveda izvedljivo. Postavlja pa se vprašanje, ali ni to preveč omejujoč cilj. Ne, ni, kajti, če si pogledamo napredek pri Mercedesu in pri Volkswagenu, lahko vidimo, da so v zadnjih dveh letih izboljšali uspešnost pri zmanjšanju uh, izpustov za 10 do 15 odstotkov. Zato mislim, da naš cilj sploh ni ambiciozen, zato bi si morali prizadevati za obvezujoč cilj čim prej. Judith eh, Merkis. Hvala, Judith Merkis. Hvala, gospod predsednik. Podpreti želim svoje ambiciozne kolege v zvezi s tem in tudi sama pozivam za več ambicij ali pa da bi vsaj ostali tako ambiciozni ne smemo dovoliti, da bo trenutna gospodarska in finančna kriza posredovala pri tem, da bo služila kot izgovor za manjše cilje, za večjo prožnost ali za preložitev datuma začetka veljavnosti. Podpiram gospoda Kramerja, ko je rekel, da leto 2020 morda ni dolgoročni cilj, čeprav mogoče je, ampak sama bi pozvala za še dolgoročnejši cilj, zato da bi lahko dejansko pravčasno izpolnili vse svoje ambicije. Povdariti želim, da ta uredba predstavlja tudi velike izzive in zato bi morali biti ambiciozni, kajti ponuja prednost tistega, ki prvi ukrepa na področju avtomobilske industrije. S tem bomo ustvarili več delovnih mest v Evropski uniji. Če bodo proizvajalci v Evropski uniji imeli možnost izvažati napredna vozila z nizkimi emisijami oglika na druge trge, potem bi lahko tako izkoristili priložnost in imeli od tega dobiček, kajti prodaja avtomobilov se bo podvojila ali celo potrojila v prihodnih 20 letih. Če ne bomo ambiciozni, bodo drugi sektori morali plačati ceno za to. Zmanjš zavezali smo se k občutnim znižanjem emisij in tudi odločitev o deljenju bremen med državami članicami pri izpustih. CO2 na področju sektorjev, ki niso v sistemu ETS, tudi to je bilo vključeno in oni bodo morali plačati svoj delež. Torej, če promet ne bo izpolnil svojih ciljev glede zmanjševanja izpustov, potem bodo morali drugi sektori, ki so morda že uspešni, vseeno za to plačati ceno in ne smemo dovoliti, da bi se to zgodilo. Ukrepati moramo hitro, biti moramo bolj ambiciozni in upam, da se bo v direktivi odražal obseg datumi in tudi cilji in da bodo enaki enak cilji kot na področju osebnih vozil in sicer 2015. Hvala. Davis. Hvala, Chris Davis. You, Hvala, gospod predsednik. Namen gospodarskih vozil je pomagati podjetjem po Evropi. To niso luksuzni predmeti. In mislim, da predolgo razpravljamo o tem, oziroma da bi morali sprožiti v tem, kako pomagati podjetjem. Najbolj korisno bi bilo, če bi sprejeli takšne ukrepe, ki bi zmanjšali stroške vožnje teh gospodarskih vozil, izboljšali bi torej porabo goriva in tako bi imeli manj izpustov. Prevečkrat so tukaj lobisti iz avtomobilske industrije in nič pa ne slišimo o tem, kaj imajo zapovedati tisti, ki dejansko uporabljajo ta vozila. Kako bi lahko oni ceneje uporabljali svoje vozila? Mislim, da bi morali dvigniti cilje ne pa da se tukaj igračkamo z datumi in takšnimi stvarmi. 175 gramov je popolnoma enostavno doseči. Tisti, ki sestavljajo sestavne dele za avtomobile, nam lahko povedo, da je oprema že na voljo. In slišali smo, da so številni proizvajalci že dosegli mnogo večja zmanjšanja izpustov kot tisto, kar zahteva komisija v svojih predlogih. Torej, določimo cilj na 160 gramov. 160 gramov do 2016. Zakaj se tukaj ukvarjamo s 175 grami? Kakor sem že povedal, avtomobilski proizvajalci oziroma proizvajalci delo pravijo, da bi to lahko že storili. Odkot prihaja lobiranje? Če imamo prostovoljni sporazum z avtomobilsko industrijo, da bomo zmanjšali izpuste CO2, se je zgodilo le malo. 2005, 2006, 2007 zmanjšanje CO2 je bilo na isti ravni. Nič se ni zgodilo. Potem pa je komisija uvedla zakonodajo in pogledajte, kaj se je zgodilo. Ne na doma se je avtomobilska industrija zbudila in storila to, kar bi morali storiti že pred leti. V dveh letih smo sedaj videli občutna zmanjšanja. Avtomobilski proizvajalci so bili prisiljeni v to in dosegli so velike napredke. Koristo tega pa ima seveda potrošnik. Hvala. Punkt landov pa je svoje minuten. Dve minuti, potem pa Richard Zebr. Hvala gospod predsedujoči. Ja, nekoliko sem razočaran, da krezdeva ta predlog. Komisija sledi istemu pristopu kot pri emisijskih eh, vrednostih za osebna vozila, čeprav obstajajo resne razlike. Tudi kar zadeva lahka gospodarska vozila, lahko povem, da je daljša potovalna doba, da se uporabljajo zelo, zelo pogosto, da imajo eh, številne kilometre, ki se prevozijo, čeprav osebna vozila, po drugi strani so veliko krat eh, v garaži. Tudi njihova struktura, konstrukcija je popolnoma različna. Če upoštevamo normalno osebno vozilo, imaš možnosti, da ugradiš dodatno opremo in to je pravzaprav potrebno upoštevati. Kar pa zadeva še eno zadevo tudi uporaba in eh, prodaja popolnoma drugačni argumenti kot eh, pri osebnih eh, vozilih, kjer smo že slišali ta argument življenskega sloga v primerjavi z lakimi gospodarskimi vozili, ki se uporabljajo. Potem pa, kar zadeva laka gospodarska vozila, številne nesreče, statistični podatki so jasni. Če upoštevamo te nesreče, ki imajo tudi smrtne posledice in mislim, da bi bilo zelo dobro, da se upošteva drugačen pristop, ker tukaj govorimo samo o ravni emisij CO2, ja, ampak eh, to ni dovolj. Verjamem, da bi bilo dobro, da Evropska komisija tukaj ubere bolj inovativen pristop, eh, da upošteva eh, tudi te zmogljivosti, tehnologije, ki se lahko testirajo, tako da damo na voljo določene spodbude, da upoštevamo tudi to, da imajo um, določene akumulatorje in uh, pri lakih gospodarskih uh, uh, vozilih uh, lahko upoštevamo tudi ta pristop. Lahko razmišljamo o drugih uh, inovativnih tehnologijah, uh, lahko uh, dobimo to dodano vrednost. Zato se mi zdi, da je ta predlog uh, preveč uh, poenostavljen v tej fazi postopka vsaj. Satuhasi. Satuhasi. Hvala, gospod predsednik imam občutek deja vu. To so enake strukture in enake argumenti, s katerimi smo se soočali v prejšnjem mandatu. Obžalujem vse te vrzeli in neuspehe sporazuma za izpuste CO2 na področju avtomobilov, ki smo ga sklenili leta 2008. Imeli smo to postopno uvajanje 70 odstotkov, 80 odstotkov, 100 odstotkov in tako naprej. tudi kar zadeva minimalne sankcije, to pomeni, da ni dejanske ekonomske spodbude, da bi izboljšali tehnologijo. Potem smo imeli ta, te superogodne kredite in tudi odstopanja za majhne proizvajalce. Če resnično želimo biti ambiciozni in če resnično želimo, da bi to bil del našega ukrepanja na področju podnebja, potem mislim, da je treba določiti jasno časovnico in jasne omejitve, ki so resnično obvezujoče. Ne pa obveznosti, ki so polne luken. Brez tega ne bomo nikoli prevzeli vodilnega področja oziroma vodilnega položaja na globalnem področju. ostre omejitve so najboljše za to, da spodbudimo inovacije in za to, da bo evropska industrija prevzela vodilni položaj tudi na tehnološkem področju. Avtomobilski lobby je mogoče drugačen, ampak mnogi smo slišali sporočila, da so omejitve CO2 zelo dobre za to, da spodbujajo in prisilijo industrijo, da je bolj uspešna. Kajti to potem zahteva trg. In še zadnja stvar, drage kolegice in kolegi, tukaj govorimo o dolgoročnih ciljih. To je vse lepo in prav. Dobro je, da gledamo tudi dolgoročno, ampak Ne smemo ponoviti iste napake, ko smo uvedli neobvezne dolgoročne cilje, ki lepo zvenijo. Najpomembneje je, da sprememo obvezujoče kratkoročne cilje, torej do 2020. Hvala, Karl Heinz Florenc, in potem bo konec. Najlepša hvala. Nasprotju s tistimi, ki uh, ste napadli komisijo. Ne bom jo sicer hvali, ampak vseeno gre v pravo smer, zato jo podpiram. Tako da vsi tisti, ki ste veliko govorili in eh, ste rekli, da smo te razprave že podkrevali, ko smo govorili o osebnih vozili. Seveda se delno z vami strinjam, ampak ne vas spomnim še na eno zadevo. Ko smo začeli s to razpravo, potem eh, smo imeli eh, tudi velike težave. Rekli ste, da bomo imeli propad nemškega avtomobilskega sektorja, ampak sedaj vidimo, da se je ta poraba izboljšala, tako da ta argument regulative, gospod eh, Holger Kramer, vas sicer sedaj ni, ampak eh, takrat ste govorili vi in tudi drugi. Ampak eh, to ne bo privedlo do inovacij. Seveda, teoretično je to možno, ampak praktično ne. Kar drugače bi vse te številke emisij CO2 eh, ja bile takšne, eh, da bi se spremenile v pravo smer. Vem, da so to načrti, ampak eh, to so argumenti, ki v zadnjih 12 mesecih niso odigrali pomembne vloge oziroma nikakršne vloge. In kaj smo že naredili? Naj vas spomnim, predvsem tiste, ki ste mladi. Leta 1997 smo dosegli sporazum na tem področju. Leta 2007 pa je stvar bila neuspešna. In nikoli nisem eh, doživel tega, da se bo to ponovilo. Ekološka inovacija, danes smo govorili o tem in imeli poročilo. Tukaj bom kritičen do komisije in to je pravzaprav edina točka. Kar zdeva osebna vozila, so stvari slabe in tukaj se strinjam z industrijo. Zboljšati bi morali eh, ta pristop, kar zdeva sankcijo in enakovredna pravila na tem področju. Richard Zeber je imel eh, popolnoma prav, kar zadeva lahko gospodarska vozila in osebna vozila, potrebujemo dolgotrajne rešitve, določene razlike so potrebne in to moramo ravno tako izpostaviti. Najlepša hvala. Ja, nekaj smo se naučili, ker je bilo kar nekaj škode, potegnili smo nauk za prihodnost. Zdaj pa bomo prisluhnili komisiji gospodu Filipu Ovnu. Um, thank you, Mr. Chair. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala, gospod Kalenan, in hvala tudi vsem govornikom za številne vprašanja, ki ste jih postavili. Postavili ste več vprašanj in poskusil bom odgovoriti na večino njih. Če pa na katerega ne bom mogel, pa bo odgovorila moja kolegica. Kakor vsi veste, je komisija leta 2020. 2007 objavila strategijo potem, da bi zmanjšali emisije lahkih gospodarskih vozil. Uredba za osebna vozila, ki je bila sprejeta formalno spomladi lani, je velik del tega. Vendar zapolniti smo morali še tisti del, ki zadeva gospodarska vozila. In to je instrument, ki bo sedaj zapolnil tisto vrzel v strategiji. Zato obstaja neka logika, kako so videli tudi govorniki. Namreč, da je več zamisli in konceptov iz zakonodaje o osebnih vozilih tudi v tem predlogu. Tukaj ni nobenih presenečenj, seveda pa obstajajo nekatere razlike in nekatere vam bom poskušal podrobneje razjasniti. Prvo je vprašanje dolgoročnih ciljev in zakaj 135 gramov do leta 2020. To je jasno opredeljeno v presoji vplivi, ampak to vam bo podrobneje razložila moja kolegica. Druga stvar, ki jo je omenilo več govornikov in to je omenil tudi svet, namreč vozila v večjih stopnjah. Naprimer, poslanci so govorili o tem, da so ambulantna vozila, tovrstna vozila, res je, ampak ne spadajo v okviru te zakonodaje, zato se v okviru ambulantnih vozil, ni treba bati, kar zadeva gospodarska vozila, ki imajo hladilne naprave, to pa spada sem. V zadnjih tednih smo poskušali najti boljši način za rešitev tega vprašanja. Boljši način od tega, kar je v predlogu komisije. Neuradni dokument je bil pripravljen, ampak zaenkrat še ni splošno razširjen in poskrbel bom za to, da bo sekretarjat komisije posredoval kopijo sekretarjatu v parlamentu, zato da bo potem sekretarjat lahko to posredoval poslancem. Ampak to določa pot za naprej, o tem smo razpravljali z državami članicami in mislim, da smo našli rešitev, ki jo lahko sprejmemo oboje. Kar zadeva združevanje in to, ali je združevanje med proizvajalci avtomobilov in proizvajalci lahkih gospodarskih vozil mogoče. In res je, večina avtomobilskih proizvajalcev proizvaja tudi gospodarsko vozilo, vendar ne vsi. Lahko si kmalo zamislim vsaj primer ali dva. Zato v tem predlogu ni možnosti, da bi tako združevali prizadevanja. To je torej omejeno samo na proizvajalce lahkih gospodarskih vozil. Več vas je tudi spregovorilo tudi o tem, kar imenujemo sankcije oziroma pretirane premije in to je bilo določeno zelo visoko za avtomobile. V okviru presoje vpliva je bilo odkrito, da je razlog za to jasen. Za osebna vozila in za gospodarska vozila smo to določili pri 120 za avtomobile in 95 za gospodarska vozila. Logika torej obstaja. Kar zdaj pa stroške za potrošnike komisija se zelo dobro zaveda, da so gospodarska vozila komercialna vozila, da to uporabljajo podjetja in mala in srednja podjetja. Zato je še enkrat treba razumeti ozadje tega predloga in zakaj je tisto, kar je v presoji pliva, relevantno. Tako bi, naprimer, v tem predlogu zmanjšali stroške za potrošnike, kajti manj bi bilo treba plačati za gorivo, v okviru z našo presojo, lahko potrošniki pričakujejo prihranek v višini 2000 evrov. Torej, ta predlog bo povzročil negativne stroške za potrošnike. In zato bi to lahko bila dodatna spodbuda, da bi nadaljevali z delom na trenutni osnovi, kar zadeva omejitev hitrosti. To je zelo aktualno vprašanje in mislim, da je to tudi zelo odločujoče vprašanje. Če si ogledamo uvodne navedbe v tem predlogu, so omenjeni tudi omejevalniki hitrosti. Res je, če si pogledamo poročila, naprimer v prometu in okolje, in tam je navedeno, da bi lahko pri, veliko prihranili pri gorivu in tudi pri izpustih CO2, če bi uvedli omejevalnike hitrosti. In res je, to vpliva tudi na porabo goriva in tudi na izpuste CO2. Zato je nek, to nekaj kar bi morali upoštevati vsi. Kar zadeva 135 gramov in tudi vprašanje korisnosti v zvezi z maso in tako naprej, to bo odgovorila moja kolegica. Hvala. Zakaj je komisija predlagala 135 gramov na kilometr? Imamo poročilo, ki podpira presojo vpliva, v katerem so preučeni različne možnosti za dolgoročne cilje za 2020 za lahko gospodarska vozila. V okviru naše analize je bilo določeno, da je 135 gramov tisto, kar je tehnološko mogoče doseči. To seveda ustreza visokim stroškom tehnologij, ki jih je treba za to uporabiti. To pa pomeni tudi, da bodo proizvajalci morali uporabiti najbolj napredne in najdražje možnosti. 135 gramov v skladu z našo analizo je mogoče izvedljiv in to bi lahko izvedli brez masivne uvaja, masivnega uvajanja hibridnih vozil, kajti to bi lahko dosegli z zmanjšanjem motorjev in proizvajalci že zdaj preučujejo te možnosti. In primer je navedel prejšnji govornik. Leta 2013 pa bo komisija preučila potrditev izvedljivosti tega cilja. Pripravili bomo tudi presojo vpliva na podlagi posodobljenih podatkov in posodobljenih svežnjo, tehnoloških svežnjev, ki bodo takrat na voljo za to analizo. In ne nazadnje, 135 gramov na kilometr je podobno, kar zadeva težavnost, je to podobno cilju, ki je vključen v zakonodajo o osebnih vozilih povečanje stroškov zaradi skladnosti s tem ciljem. Stroški so podobni kot pri avtomobilih in mislim, da bi pri gospodarskih vozilih lahko dosegli enake cilje kot na področju osebnih vozil, še posebej v segmentih manjših gospodarskih vozil. Kar zadeva vprašanje vpliva mase, torej sprememba strukture trga gospodarskih vozil nameravamo preučiti formulo, ki je v prilogi številka 1 in tam si bomo ogledali, kaj se dogaja na trgu gospodarskih vozil in bomo preučili, ali ta formula ustrezno odraža strukturo trga. In če, nova, če lahko gospodarska vozila postajajo težja in bolj onesnažujejo okolje, potem bomo morali preučiti določbe, zato da bi poskrbeli, da bo povprečje 175 doseženo Vendar v okviru naše trenutne analize se zdi, da je trg gospodarskih vozil drugačen od trga osebnih vozil, kajti kupci v tem sektorju so bolj racionalni in bolj gledajo na koristnost in na uspešnost vozila, ne pa na luksuzne dodatke. Proizvajalci bodo morali zato poskrbeti, da bodo njihova vozila, če bodo postala težja, takšna, da ne bodo manj uspešna ali manj uporabna. Če bi torej samo povečali maso, zato da bi dosegli večji cilj, cilj je predvsej nepredstavljivo v tem sektorju. Komisjon, Martin. Hvala, komisija. Martin Kellnan bo zaključil to razpravo. Izvolite. Hvala. Na kratko, če mi dovolite. Zelo me je zanimalo,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 povedala Evropska komisija. Hvala, ker ste poslali kar dva predstavnika. Če se navežem na drugo govornico, rekla je, da sprejme dejstvo, da je trg drugačen, kar zdeva osebna vozila in lahka gospodarska vozila in uh, da je druga kategorija veliko bolj racionalna, da jih zanimajo dolgoročni obratovalni stroški. To seveda podpiram, ampak prej ste rekli tudi eno zadevo. Takrat zdeva dolgoročne cilje, te ste oblikovali zato, ker ste upoštevali uredbo, ki že velja za osebna vozila. Če pa se sedaj navežem na prispevke ostalih kolegov in kolegic. Srednjam se z gospod Weisberger. Rekli ste, da je nujno, da se vprašamo, kaj je stroškovno učinkovitostjo. V končni fazi ne bo dobro, če bodo potrošniki rekli, da bodo ohranili gospodarska vozila dlje časa in da bo raven emisij višja, ker ne na zadnje bo to negativno vplivalo tako na proizvajalce kot tudi na potrošnike. Tako da stroškovna učinkovitost je bistvena in pravzaprav eh, moramo doseči takšno politiko, da ne bo prišlo do eh, večjih stroškov. Ja, politična, pa, politični eh, pogum, omejitev hitrosti, mislim, sem, da tega nikoli ne bodo izpostavili nemški poslanci, ampak dobro, res čestitam vam, ker ste bili tako pogumni. In, Ja, kar zdeva obolitve v Nemčiji, vprašanje je, kaj se bo zgodilo, ali boste še vedno izvoljeni. Ja, obstajajo razlike, kar zdeva dostavna vozila, enaka gospodarska vozila, ampak kakorkoli že. Naj tudi popravim vas. Nisem rekel, da je Evropska komisija dovolj ambiciozna, ampak rekel sem, da želim dodatne argumente, kar zdeva številčne podatke in vire, ki so jih navedli. Gospod Kramer žal ni več eh, z nami. Ampak eh, številni ste govorili tudi o tem, kar je že povdarila Evropska komisija, torej podobnosti in razlike glede na trg osebnih vozil, ki je gospodarskih vozil in dostavnih vozil. Tako da ne smemo tukaj pretiravati, ne smemo potegniti preveč sporednic, ker oba trga se razlikujeta, tudi kar zadeva eh, dizel. Tukaj je eh, veliko več dizla, kar zadeva laka gospodarska vozila, ki so predvsem uporabna. Potem pa eh, tudi kar zadeva dodatno opremo, tudi kar zadeva hladilne naprave, ventilacijo in kot smo že slišali strani komisije, je ta trklati gospodarskih vozil veliko bolj racionalen. In ob koncu še tole, gospa Hasi. Ne strinjam se, ko ste govorili o superkreditih, dodatnih, ugodnih pogojih, da to spodbuja ekološko inovacijo. Vi ste pravzaprav kar negativen pristop zauzeli, ampak meni se zdi, da je to dodatna spodbuda za proizvajalce, ker se odločijo za pristop, ki ga drugače ne bi zauzeli. Recimo predlog v zvezi z ekološkimi inovacijami pravi, da bomo zmanjšali raven emisija eh, CO2, ja, da bomo imeli eh, veliko boljše rezultate. Ampak eh, če tega predloga ni, potem niti ni spodbude za proizvajalce, da se sploh odločijo za to tehnologijo. Seveda, oba podpirava to, da se ta tehnologija uvede, ampak vprašanje je, ali naj bi eh, te spodbude uvedli v zakonodajni ukrep ali ne. Ne strinjam se z vami, da je to vrzel, meni se zdi, da je to bolj spodbuda in jasno je, da so korenčki veliko boljši kot palice, nedvomno. Ja, zelo preudarno ste povzeli to razpravo, Martin Kellnan. S tem smo izčrpali dnevni red. Ponovno se bomo srečali 6. aprila ob 15. uri. S tem zaključujem sejo.